Dobar dan, kolegice in kolegi. Lepo vas pozdravljam na današnjem eh, sestanku skupine. Najprej napovedi predsedajočega. Naj vam povem, da žal nimamo tolmačja v hrvaščino, mateščino in gališčino. In preden podpremo priporočila koordinatorjev, bi rad eh, povedal, da imamo razstavo v dvorani in sicer o petih letih EASA, torej obhajamo peto obletnico EASA. Pod točko štiri bomo obravnavali to, gospod eh, Niedermayer bo eh, to predstavil. To pa bo spremljala tudi vizualna eh, prezentacija. Obeležili bomo torej peto obletnico EASA. Zahvaljujem se kolegom EASA, ki so za nas pripravili to razstavo. Samo a, a, zato vam to povem, da boste a, opazili slike, ki nas danes spremljajo. Potem pa podpora priporočil koordinatorjev v skladu s predpisom 205. Imenovati moramo poročevalce. Najprej. A, v skladu z poenostavljenim, poenostavljenim predsedstvom, v skladu z 50. Eh, členom. Eh, tukaj imamo eh, avtomatizirano izmenjavo podatkov v zvezi z DNA, podatki z Dansko, potem pa še iz, avtomatizirana izmenjava podatkov, daktiloskopskih podatkov z Dansko. Gospod Gabriel je bil imenovan za poročevalca za sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Europolom. Gospa Makovej iz EKR-a pa je bila imenovana za poročevalko za mobilizacijo um, eh, marže za eh, nujne zadeve leta 2017. 216-2118 eh, za odbor za proračun. Prašal bi, bi torej odbor, ali lahko podpre ta priporočila koordinatorjev. Prosim vas tudi, da pripravite uh, kartice za glasovanje. Glaso z glasovanjem bomo začeli ob 17. uri in 40 minut. Sedaj pa lahko začnemo s tretjo točko, to je izmenjava mnen z Žilom Dejekerkovom. On je eh, evropski uh, protiteroristični koordinator v boju proti terorizmu in pa uh, o zadnjih napadih v državah članicah. Kolegi, morda se spominjate, uh, da smo imeli 31. augusta razpravo s predsedstvom sveta o teh zadnjih um, napadih. In takrat gospod eh, Dekorhov ni mogel biti z nami, zagotovil pa nam je, da se nam bo pridružil takoj, ko bo to možno. Zato sem danes zelo vesel, da ga lahko pozdravim med nami. Uh, in eh, on nam bo poročal o sedanjem varnostnem položaju, mi pa mu bomo lahko zastavili naša vprašanja. Odkar je bil zadnjič v tem odboru, torej odkar smo imeli to zadnjo razpravo, smo imeli eh, tudi eh, javno predstavitev komisarja za varnost. Gotovo bo spregovoril tudi o tem, kako bo sodeloval z novim komisarjem za varnost in kako bo to vplivalo na koordinacijo na tem področju. Ne bom um, odlašal, besedo bom takoj predal gospodu uh, De Kerhovu, potem pa boste imeli člani odbora uh, priložnost za postavljanje vprašanj. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa za vaše eh, povabilo. Žal mi je, da se nisem mogel odeležiti prve razprave konec uh, avgusta. Najprej eh, bom spregovoril o tem, kaj se lahko naučimo iz zadnjih napadov in iz zadnjih eh, načrtov, potem pa bom spregovoril tudi o izzivih, s katerimi se moramo ukvarjati na podlagi teh uh, lekcij. Obiskal sem uh, francoskega ambasadorja. In sicer eh, smo se pogovarjali tudi s ministri za eh, varnost in pa za obrambo. Dejal je, da eh, groža še nikoli ni bila tako visoka v zadnjih 20 letih. In res to velja za številne države članice. Grožnja je zelo velika. In tudi zaradi tega, ker je narava teh groženj zelo zapletena. Če si pogledamo dogajanja v zadnjih tednih, potem lahko opredelimo vsaj šest stvari, šest lasnosti. Prva je sledeča. Imamo široko paleto profilov storilcev. Po eni strani imamo skupine. V Raki, na primer, je njihovo središče, tam imamo na primer enoto, ki načrtuje napad. Čeprav je bilo nekaterih članov, nekateri člani so bili ubiti, pa vendar še vedno načrtujejo napade. Potem so uh, samostojni um, eh, akteri, ki niso več tako sami sicer. Uh, eh, oli, oni se ali navdihnajo, navdahnajo zaradi, z, z drugimi terorističnimi skupinami ali pa jih vodijo. Primer je naprimer Rašid Kasim, Eh, francos, ki je večino decembra porabil za to, da je poskušal um, načrtovati uh, napade v Franciji in sicer je uporabljal uh, telegrame. Potem so tu še osebe, ki niso neposredno povezane z Daješom, jih pa navdahne njihova propaganda. To je torej druga kategorija. Tretja kategorija napadalcev pa so ljudje, ki so duševno bolni ali pa to počnejo zaradi osebn, ker jim je to osebno pomembno, ali pa poskušajo zgolj kopirati to, kar so videli. To je torej prva lasnost. Druga lasnost pa je sledeča. Eh, osrednjo ulogo še vedno igra internet in sicer tako za uh, propagiranje ideologije, pa tudi za um, ehm, vodanje torej, naprimer, um, ehm, naprav. Potem je tu še tretja stvar, Nekaj moramo priznati, kar nam sicer ni všeč, namreč, da se v migracijske tokove infiltrirajo eh, tuji bojci in um, pogosto to poteka preko kriminalnih omrežij. In potem četrtič, in to je, gotovo, to je gotovo, verjetno najpomembnejša stvar, obstaja tesna povezava med terorizmom in kriminalom. Ta uh, povezava še še krepi. Europol je. Eh, ugotovil, da obstaja na stotine storilcev, ki imajo kriminalno preteklost ali pa eh, teroristi uporabljajo kriminal zaradi tega, da bi, da bi financirali rekrutacijo in tako naprej. In to ima štiri posledice. Prva je sledeča. Eh, vedno težje je odkrivati zgodne signale radikalizacije. Kajti, če imate uh, kriminalce, uh, potem se ti ne vedajo tako, kot bi pričakovali od džihadistov. In drugič, hitrost radikalizacije. Uh, kajti ljudje zelo hitro postanajo uh, nasilni, mnogo hitreje kot prej. Četrtič, prenos spretnosti in znanj. Če živite v okolju, kjer vam nihče ne more uh, zagotoviti ponarejenih potovalnih uh, dokumentov ali pa, um, oziroma kjer vam lahko uh, z lahkoto zagotovijo orožje, naprave in pa ponarejene dokumente, potem gre zadeva zelo hitro. Potem petič, uh, raznolikost napadov in pa načinov. V uh, Bruslu smo uh, doživeli zelo sofisticirane zapletene napade. Uh, Videli pa smo tudi številne spontane napade, kjer so se uporabljali naprimer eh, noži. To, da videti je, da eh, vedno bolj ciljajo mehke tarče in ne zgolj simbolne tarče, kar je veljalo za preteklost. In zadnjič število napadov eh, na tujce v muslim, mus, islamskih, islam, muslimanskih državah v mislih imam naprimer eh, turiste v Turčiji, v Egiptu in tako naprej. Eh, za te države so turisti eh, pomemben vir, gospodarski vir. Torej, to je teh šest vidikov, ki sem jih želel omeniti. Um, tu pa so še drugi vidiki. Bojimo se, da bi daješ lahko korak za korakom začel uveljavljati nov modus operandi, naprimer avtobombe, to bi bil lahko eden od načinov, kajti vemo, kako eh, so razvili to vrstne bombe in drugo je, da bi lahko uporabljali kemično orožje. Torej, to je prva skrb. Potem druga skrb ni nova, je pa zelo pomembna In tukaj gre za eksodus bojcev. Ne če, ampak prepričani smo, da se to bo zgodilo. Torej, kaj se bo zgodilo, če bo kalifat uh, propadel? Kaj se bo zgodilo s uh, ducati eh, borcev, ki se bodo želeli preseliti v druga žarišča? Libija je verjetno, bi bila verjetno njihov cilj, so pa tudi drugi kraj, kjer bi se lahko skrili. Uh, torej, vrnili, želeli se bodo vrniti domov. In, uh, ukvarjati se bomo morali z visokim eh, številom teh ljudi, potem pa gre tukaj še za zelo raznolike profile um, poglavitnih borcev. Eh, in kaj se bo zgodilo s tistimi v zadju? Kaj pa se bo zgodilo tudi z njihovimi ženskami in otroki? Kajti vemo, da je bilo več kot 500 otrok tam rojenih. Potem tretja skrb je sledeča. Ranljivost Eh, sirske eh, begunske diaspore. V nekaterih državah, eh, zlasti v Nemčiji, salafistične organizacije že poskušajo rekrutirati v begunskih taboriščih. In to ni na ključje, kajti poskušali bodo očrniti begunce in na ta način bodo uh, še bolj sprožili islamofobijo in tako naprej. In to je seveda v njihovem interesu. Četrta skrb je Libija. Ne glede na zadnje uspehe v Sirtu, je, da je še vedno prisoten v Libiji. In um, problem je, da uh, se Libija razvija v odskočno desko za Daesh in v kraj, iz katerega bi lahko izvajali načrte v Evropi. Uh, In zadnja stvar, napaka bi bila, če bi spregledali Aikado, zlasti Nusro, čeprav eh, se imenujejo Džabad Alšam, sedaj što še vedno ostaja eh, organizacija Al-Kaide, eh, ta hip se mobilizirajo za boj proti Asadu, ampak še vedno imajo potencial, da napadajo Zahod. In eh, v mislih imajo zlasti eh, eh, letalsko varnost. Torej, to so stvari, ki se jih lahko naučimo iz zadnjih napadov. Kakšen ne bi bil naš odziv? Prihaja dobra vest iz Bruslja in sicer v sledečem smislu. Inštitucije vedno, se vedno bolj mobilizirajo uh, in so odločene, da se eh, spopadajo z, s temi izzivi. Predsednik komisije se je odločil, da bo uvedel popolnega komisarja za eh, varnost. To je zelo dobra ideja, to bo zelo učinkovito. Eh, dobili smo dve zadnji sporočili Evropske komisije, ena o preprečevanju in druga o varnosti in poskušata napolniti za besedami koncept unije varnosti. Eh, tukaj je zelo veliko privlačnih predlogov in mislim, da bo to zelo ukrepilo delo Evropske unije, da bo to ukrepilo zunanja varnost. Eh, eh, potem želimo zaključiti tudi eh, varnostno partnerstvo z eh, vsemi eh, sredozemskimi državami. Služba za zunanje delovanje pa tudi sam smo bili, sva bila zelo dejavna. V zadnjih tednih bili smo v Tuniziji, Jordaniji, Alžiriji in uh, tam smo poskušali uh, podpreti te države in se skupaj zaprstaviti podobnim. Uh, Problemom. Potem spominjate se neformalnega srečanja v Bratislavo. Predsednik Tusk je resnično odločen, da bo uh, ohranil protiterorizem zelo visoko na dnevnem redu. Slišali ste potem tudi odločitev šefov držav in vlad. Uh, da želijo hitro doživeti napredek. To je bratislavski postopek. Eh, tukaj gre za to, da bi povezali baze podatkov, da bi uvedli nove ukrepe na področju radikalizacije, na področju zaščite meja. Preden se posvetim vašim vprašanjem, bi rad omenil še izzive, ki so pred nami. Izzivov je veliko, ampak rad bi jih omenil pet. Prvič pa je zelo učiten izziv. Tukaj gre za zbiranje informacij in pa za delitev informacij, te pa za analizo informacij. Pred nami je veliko nalog. Začenši z novima bazama podatkov, ki jih je eh, Evropska komisija predlagala, ista za ljudi, ki brez viso stopajo v Evropsko unijo in pa eh, izstopni sistem dobili bomo, torej se sklepom se mora svet o tem strinjati. To bo zelo pomembno za eh, povezavo podatkov. Druga stvar pa je še ena naloga Evropskega sveta, oceniti mora raven prispevkov, kako države uporabljajo obstoječe baze podatkov. In v zvezi s tem moram priznati, da so države članice v zadnjih mesecih dosegle znaten napredek. Nismo še pri koncu, kajti baza podatkov še ne odraža eh, celotne grožnje, ampak hkrati moramo priznati, da kako so države članice izboljšale svoje prispevke. Če si pogledamo Europol, eh, potem moramo ugotoviti, da so vse države povezane s CNR omrežjem, ki je tajno. Večina držav članic ima nacionalne kontaktne točke. Potem imamo informacijski sistem Europola v zvezi s podatki eh, potnikov in te baze so polnejše kot prej. Potem je tu še eno zelo učinkovito orodje, ki ga imamo za delitev inform informacij. Potem pa imamo alert. alert. V skladu s členom 263 zvišali smo število teh alertov na, za 400 sedaj jih imamo že 1900. Potem vprašanje, kako bi napolnili baze podatkov. Vem, da je vaš odbor udeležen pri tem postopku. Želimo zagotoviti popolno interoperabilnost med bazami podatkov. In to je najpomembnejši dosije pred nami. Če želimo povezati vse točke, Eh, to bo zelo težko, tudi tega se moramo lotiti na zelo odprt način. Zelo se zavezam, zavedam vprašanja zaščite podatkov in eno od zlatih pravil zakona o zaščiti podatkov je načelo omejitve. Torej to pomeni, da ne uporabljamo podatkov zunaj tistega namena, v skladu za katerega podatke zbiramo. Če želimo, da bo mejna straža učinkovita in če želimo, da zajame številne podatke, torej tiste, eh, ki so nezakoniti preseljenci, džihadisti ali pa eh, pač eh, imigranti, potem potrebujemo biometrične podatke, pa tudi dodatne informacije. In to lahko zagotovimo, hkrati pa. Eh, zagotovimo tudi eh, tajnost podatkov, torej to zahteva eh, to, da zagotovimo tudi zaščito osebnih podatkov. Pri tem moramo biti zelo odprti. Komisija je ustanovila skupino na visoke ravni, ki se je sestala dvakrat in prepričan sem, da bomo izdelali ambiciozen predlog junija v naslednjem letu potem je tu še en vidik, ki je eh, morda še večji izziv. Namreč, da bi na ravni Evropske unije ustvarili neke vrste most med tem, kar je vzpostavil Europol, torej eh, Europolov protiteroristični center, ki se takih zelo dobro razvija, in pa na drugi strani eh, platformo varnostnih služb, tako imenovana protiteroristična skupina, ki je bila pred kratkim ustanovljena ne bo težko, kajti to sta, eh, tukaj imamo eh, dve težavi v tem kontekstu. Torej, eh, obveščevalne službe obstajajo, še ostajajo v okviru nacionalnih pristojnosti, ampak mislim, da potrebujemo nek mehanizem, za katerim bomo točke med seboj povezali. In potem sta tu še dva vidika v zvezi z izmenjavo podatkov, ki jo moramo raziskati. Prvi se nanaša na inkripcijo. Nekatere države članice si želijo, da bi Evropska komisija raziskala, kaj bi storili zato, da bi eh, omogočili organom eh, za kazenski pregon, da dobili dostop do eh, tem inkriptiranim sporočilom. Drugi pa je digitalni dokaz. Evropska komisija je začela delati na tem, eh, komisarka je zelo dejavna eh, v zvezi s tem, gospa Georgijeva, in poskuša eh, pospešiti to področje. In potrebujemo neposreden, hiter in enostaven dostop. Ni dobro, da imamo počasne in zapletene postopke. Torej, tu so izzivi za naslednje tedne. Potem je tu še ena stvar. In zato je tudi drugo sporočilo Evropske komisije zelo dobro, da bi, da bi zelo, zelo veliko ulagali v preprečevanje. Vedno manj evropejcev odhaja v Sirijo, zato ker je Sirijo te dni zelo težko doseči. To, da uh, uh, veliko ljudi se vendarle navdušuje nad tem in zato moramo več storiti proti temu na internetu. Uh, Eh, komisija je vzpostavila forum in to je eh, dobro. Ob koncu eh, tega leta bomo imeli drugo srečanje za internetnimi podjetji in od tega veliko pričakujem. Pričakujem, da bodo hitro odstranjevali takšne vsebine in države lahko razvijajo tudi podporo za civilne družbe in pa za to, da bi podprli uh, zmerne glasove, ki bodo neka protivtež uh, radikalnim glasovom. Potem je to še ena stvar, ki do sedaj ni bila dovolj razvita, ampak to izhaja iz sporočila Evropske komisije. Kako bi lahko Eh, obravnavali to tudi v različnih eh, programih Evropske komisije na področju kulture, eh, izobraževanja mladih, na področju dostopa do delovnih mest, športa in tako naprej. Mislim, da bi lahko storili več. Pomembno je, da to ločujemo kajti na teh področjih uh, se da veliko storiti za uh, uh, preprečevanje. Rehabilitacija. V tem odboru nismo, uh, oziroma na tem področju nismo dosegli veliko napredka. Če želite orodje, uh, če želite. Um, da imamo dobro politiko eh, eh, v zvezi z vračanjem eh, tujih borcev, potem potrebujemo alternativo kazenskemu pregonu in pa zaporam. Nimam dovolj časa, da bi omenil še meje, to poznate bolje kot sam. Potem naprimer sprememba Frontexa, potem automatične preverjanja na nozunanih mejah. Pričakujem hiter eh, zaključek reform šengenskega zakonika, kajti mislim, da moramo kar se da hitro sprejeti ta zakon. To bo zelo pomembno. Potem so še zunani vidiki, eh, o tem pa kasneje. Hvala lepa, gospod predsedajoče. Hvala lepa. Eh, sedaj pa sem eh, moral nekoliko skrajšati vaš čas, kaj ti sledijo vprašanja. Takoj bom dal besedo eh, članom odbora. Barbara, lahko vi začnete? Kolegi, prosim, da se omejite na dve minuti, kaj ti skoraj da vsi boste želeli spregovoriti. Barbara, prosim. Hvala lepa za ta zelo zanimiv prispevek. Bili ste zelo konkretni in eh, zelo zanimivo vsebinski ste bili. Ni se enostavno boriti proti terorizmu, zlasti ne v današnjem času. Nekako smo dobili občutek, da je ena najpomembnejših stvari o našem skupnem boju proti terorizmu hitra izmenjava podatkov. To mora pa otekati kar se da hitro, torej na nek način izmenjava podatkov v realnem času. Tako bi eh, lahko skupaj nekaj storili, če eh, bi nam grozili napadi. Če pride do težav, kar se tiče uporabe podatkov v določenih državah članicah, bi uh, morda obstajala možnost, da bi prišli, pri, dobili dostop do drugih virov. Omenili ste različne instrumente. Zanima me, kaj razumete pod temi drugimi instrumenti za uh, uporabo podatkov. Seveda razumem, da če obveščevalne službe neke države članice ne želijo podati podatkov, da je to potem težko. Ampak ali ne bi bilo bolje, če bi poskušali zagotoviti boljše sodelovanje pri izmenjavi podatkov, tako da eh, bi eh, se znebili težav, ki jih imamo sedaj. Hvala lepa. Birgit Sipel, prosim, izvolite. Birgit. Hvala lepa. Najprej bi se rada opravičila za to, da nisem mogla biti v dvorani eh, ob samem začetku te seje. Imela bi nekaj čisto konkretnih vprašanj. Prvo vprašanje je sledeče. Ko govorimo o izmenjavi podatkov, o izmenjavi informacij, potem izhajam iz tega, da ne izmenjujemo eh, kar tako vseh informacij, ampak informacije, ki predstavljajo dokaz za to, da je nekdo potencijalni kriminalec. In zato me zanima, kako daleč smo pri tem vprašanju. Ali smo razvili skupna merila, zakaj bi eh, nekdo v različnih državah članicah bil uvrščen na seznam potencijalnih eh, eh, oseb, ki nas ogrožajo. Ali so ta merila enaka v vseh državah članicah? In potem še eno vprašanje o tujih borcih torej do kakšne mere uporabljajo poti za beg za to, da bi prišli v Evropsko unijo. Mislim, da IS eh, ne zanima to, da bi, iz, da bi eh, nekega izkušenega borca poslali v Evropo po neki nevarni poti, naprimer na nekem neprihljivem čovnu, ampak bodo verjetno izbrali neko drugo pot. Eh, na kateri se bo potem eh, eh, pomešal med begunce. Ali imate v zvezi s tem kakšne konkretne predloge? Potem naslednja točka. V svoji predstavitvi ste upozorili na to, da potrebujemo preprečevanje in da k temu sodi izmenjava informacij, pa tudi da moramo uh, okrepiti sodelovanje tudi za drugimi akterji v skupnostih na terenu, naprimer. Po mojem mnenju, številni atentatorju oziroma skoraj da vsi niso prišli k nam kot eh, državljani eh, tretjih držav, ampak so že prej živeli v Evropi. To pomeni, da so znotraj Evrope storili prve korake na poti radikalizacije. In zato se zame postavlja sledeče vprašanje. Vedno znova slišim, da moramo na tem področju sodelovati z akterji eh, na kraju samem. Moj vtis pa je, eno zvezde s tem me zanima vaša ocena, da bi morali temu nameniti več denarja in več osebja, ko gre za eh, izmenjavo podatkov in pa ko gre za. Oziroma, da ne namenjamo dovolj denarja za to, da bi eh, izvajali preprečevanje v skupnostih. Imamo pa dovolj denarja za to, da zapremo meje in da izmenjujemo informacije. Torej, zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala. Torej, že pri sporočilih predsednika sem rekel, da Eh, torej, verjetno veste, da je danes tu tudi poslanec, ki je zadnjič z nami, kajti vrača se v poslanski dom v Združenem kraljestvu. On je deloval kot koordinator in je. Gospod Kirkop in um, v parlamentu je bil vedno zelo aktiven, zato mu seveda želimo vse najboljše v nadaljni karieri. Vemo, da bo on proevropsko deloval. In eh, prav gotovo bo uporabil tudi izkušnje iz tega odbora. Hvala eh, gospodu Kirkopu za njegovo delo v tem odboru in želim mu vse najbolje. Okay, sedaj, no, sedaj pa lahko postavite vprašanja. Uh, torej, moja zadnja funkcija v tem odboru bo seveda, da bom glasoval, ampak to je uh, seveda uh, tudi zelo pomembno, zato bom obstal eh, do konca te se, se, seje. Eh, hvala za ta zanimiv uvod. 17 let eh, delam v tem parlamentu in če imaš tako dolgoletne izkušnje, potem upaš, da se bo do stvari izboljšale, na bol, izboljšale. in naš um, gost je danes je devet let že v tej funkciji, večkrat sem ga, zasrič, sem ga že srečal in odgovornost, ki jo ima in tudi naloge, ki jih izvajajo, postajajo vedno bolj pomembne. Devetletne izkušnje so um, dolge izkušnje in to nam koristi vsem, predvsem uh, to koristi varnosti evropskih državljanom. Želim vprašati dve stvari. Prvič, Medtem, torej, ta funkcija je seveda zelo pomembna. Um, in eh, koordinator za boj proti terorizmu pa nima dovolj zakonodajnih pristojnosti in mislim, da moramo v parlamentu in v tem odboru vedno znova opozoriti na pomin njegove vloge v naporih Evropske unije v boju proti terorizmu. Torej, vse, kar on dela, je zelo pomembno in zato ga želim vprašati, kako bo CTC eh, so deloval z Centrom za boj proti eh, terorizmu Evropola in tudi nov komisar za varnost unije, Gospod Julian King je iz Združenega kraljestva in sprašujem vas, kako vidite njegovo vlogo in delo, ki ga nadzira komisar in kako bo potekalo usklajevanje med komisarjem in vami. Eh, ob koncu želim povedati, da eh, sem zelo rad delal v tem odboru. odboru. In prav ste povedali, predsedu, pred, gospod predsednik, ne bi mogel izvajati te funkcije tu na ustrezen način, če ne bi imel možnosti, možnosti sodelovati s poslanci iz vseh političnih skupin, vseh prepričanj, kajti vsi se mi zdi delamo v interesu um, državljanov in državljank in upam, da bo odbor nadaljeval z delom na ta način in se zavedal seveda tudi svoje pomembne vloge. Cecilija Wikström je na vrsti naslednja. Ok, Cecilia. Uh... Ne? E, kolegica Sofi Infeld bo govorila na mesto mene. Sofi, prosim. Hvala. Očitno je nastala zmeda. Hvala gospodu Kerhofu za eh, to predstavitev. Dodatno k temu, kar je povedal gospod Kirkov, želim povedati naslednje. Zelo vesela sem, da je Evropska komisija ustvarila nov portfel, kajti mislim, da je to tisti kraj, kjer je treba zakonodajne in politične pobude združiti. In vedno sem rekla, da ne glede na delo, ki ga izvajate vi, sem, in sem mnenja, da je vaša situacija tudi malo čudna, kaj ti ni zakonodajnih pristojnosti, na drugi strani pa tudi ni neke odgovornosti. Razen tega moram povedati in želim nastopiti malo provokativno. Malo sem razočarana, da je bilo um, um, da vedno um, želite več pristojnosti, več zbiranja podatkov in da se um, pritožujete nad omejitvami zaradi zakona o varstvu podatkov in tako naprej. In to je predvidljivo, pri vsakem sestanku je tako. Torej, če nekdo govori o boju proti terorizmu, mora spoštovati tudi demokracijo in pravno državo in treba je izkazati malo več spoštovanja demokraciji in pravni državi. In v teh lidih, tih ugotavljam, da tega ne spoštujete dovolj in da ni nikakršnega ravnovesja. Sedaj pa moja vprašanja. Komisija komisar King je pri predstavitvi zelo povdarjal izvajanje in to se mi zdi je tudi pravilen povdarek, kaj ti mi sprejemamo zakon za zakonom v parlamentu in zdi se mi, da ko pa gre za izvajanje, ne vidimo kaj dosti napredka. In zato dve specifični vprašanji. Prvo se nanaša um, na direktiva PNR, tako ljubljeno direktivo. Komisijo sem vprašala pisno in ustno in nisem prijela odgovora, kako daleč smo pri izvajanju eh, direktive EU-PNR šest let po sprejetju. Komisar King mi je rekel, da ena ali dve državi sta začeli z izvajanjem in da To pa je v velikem nasprotju s pritiskom, s katerimi smo se očali, ko smo, smo sprejeli, prejemali direktivo. In potem, ko gre za um, delitev podatkov, deljanje podatkov in pomen tega, torej jaz malo zaskrbljena da vedno govorimo o tehničnih eh, vidikih interoperabilnosti, o povezljivosti sistemov. Obstaja načrt delovna skupina v komisiji, kjer sodelujete tudi vi, ki se ukvarja z interoperabilnostjo in vidim sicer eh, zanimive, pa tudi zaskrbljujoče pobude, ko govorite o tem, da bi imeli enotno bazo podatkov, torej skupni repozitorij podatkov, da naj bi imeli tudi skupno in, eh, skupni iskalni umestnik in tako naprej. V tem dokumentu ni nobenega sklica kot naprimer eh, nadzor pravosodja, demokratični nadzor, preglednost, dostop do dokumentov in tako naprej. Se pravi, da govorite o vzpostavitvi mega baze podatkov brez kakršnega koli nadzora. In želim, da poveste malo več o tem, Jan Ulbricht. Hvala. Hvala gospodu De Kerhofu za to poročilo, za njegov prispevek. Nadaljeval bom tam, kjer eh, se je ostavila Sofi Infeld in sicer pri izvajanju države članice so vas imenovale in včasih se sprašujem, eh, koga pravzaprav usklajujete, kaj te države članice in parlament in komisija vedno želijo več eh, usklajevanja, koordinacije in to slišimo že dalj časa in da bi sprejeli tudi konkretne ukrepe, kar seveda vodi do tega, da je nekdo pre, predmet tega usklajevanja. Torej, da in se mi zdi, da vsi hočejo več koordinacije, potem pa ni rezultata. Vsi hočejo, da bi delili več relevantnih informacij, nihče pa noče deliti teh informacij. Torej, na strani držav članic se morajo zadeve spremeniti in ne moremo nadaljevati. Eh, z vedno novimi ukrepi. Jaz bi želel, da se izvaja to, kar je že bilo sprejeto. V odboru Libe in tudi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta skupaj s svetom smo aprila 2014 eh, sprejeli direktivo o preiskovalnem nalogu in države članice so dobile tri leta časa za izvajanje. Torej, aprila, maja naslednjega leta se bo končalo to obdobje eh, ostane približno pol leta. Kako daleč pa so države članice z izvajanjem, nisem slišal nič. Včasih se pogovarjam s predstavniki vlad, ki niti še niso slišali za ta nalog, preiskovalni nalog. In tu gre seveda za delitev informacij, za ukrepe, za vzajemno priznavanje preiskovalnih ukrepov in tako naprej. Eh, za boljše usklajevanje policij in tudi pravosodnih organov. In jaz bi si želel več napredka na tem področju. In to, kar se mi je zdelo zelo zanimivo in kar je tudi dobro, in sicer, da ste navedli. In sicer v bistvu, da, da ste povedali, koliko oseb, ki so. Um, obdolžene terorizma imajo pravzaprav kriminalno preteklost. Vidimo, da eh, želimo vedno več ukrepov um, o osebah, ki niso povezani z nobenim kriminalnim dejanjem, tudi z nobenim sumom. Sedaj smo izglasovali direktivo OPNR, 500 milijonov evrov bo stalo izvajanje in zbirali bomo podatke o popolnoma nerelevantnih osebah v zvezi z eh, kaznevimi dejanji. Eh, poostrujemo nadzor na mejah, države članice si to želijo, ampak eh, tu gre, nas zanimajo ljudje, ki izvajo kazniva dejanja, ne pa navadni državljani, ki samo prestopajo meje. Torej, mi govorimo o milijardah, ki se investirajo, medtem ko v Europolu, ki je podal te številke in te informacije, Europol želi več denarja v sk eh, vložiti v skupne preiskovalne enote kaj ti lokalni organi preganjajo kriminalce, organiziran kriminal in teroriste in vse to skupaj in lokalne oblasti tega sedaj ne morejo uh, Eh, izvajati, ker nimajo dovolj osebja in denarja. Ali ne bi bilo bolje, če bi prioritete zastavili drugače in da ne bi vlagali vedno v nove sisteme, namesto tega pa več denarja namenili vzpostaviti takšnega sistema. In razen tega želim povedati nekaj tudi o šifriranju. Julian King, eh, ki je imenovan za komisarja, um, za področje varnosti, je to prav tako omenil uh, in um, pravzaprav sem enakega mnenja kot on. Mislim, da imamo danes več informacij o vsakodnevnem življenju državljanov kot kdajkoli prej. Nikoli v preteklosti ni bilo uh, obdelanih toliko informacij o nas vseh. Ali je res problem, da um, Uh, eh, ali je res tako težko um, najti pravilno od, orodja za bolj selektivno aktivno zbiranje teh informacij, tako da bi pač odrli v, te, v ta omrežja, sledili kontaktom in tako naprej. Torej, želim si, da bi premaknili to težišče, to naše pozornosti, Peter Nidemula. Hvala za to predstavitev, gospod De Kjerhoff. Bom zelo kratek. Večkrat ste omenili, kako pomembna je eh, mejna straža in tako naprej. Varovanje meja, popolnoma se strinjam z vami, iz vidika varnosti je to seveda ključnega pomena, ampak veliko manj govorimo o preprečevanju in v vaši predstaviti je bil en stavek, ki je bil zelo pomemben. Masivna vlaganja v preprečevanje, preventivo, kaj to konkretno pomeni, na katerih področjih naj bi prišlo do teh množičnih vlaganj v preprečevanje. E, kolegice in kolegi, torej zapiram seznam tistih, ki se želijo ki želijo prispevati k razpravi, gospa, gospod Gomez Radek. Bautmans, uh, eh, Mrs. Kiengi and Mrs. Torej, ti so še na vrsti. ena, prosim. Gospod Kerkov, prisrčno dobrodošli, govorili ste o spremenjenem modusu operandi pri terorističnih skupinah in da bi lahko uporabili eh, tudi avtobombe in kemikalije. Kaj pa evropske vlade? Um, da bi to preprečile, naprimer, da se uporabijo um, um, avtobombe ali tudi z drunami. In potem prejšnji teden so um, nekateri poslanci bili v Malmo, kjer smo slišali določene eksplozije in so rekli, da so zelo zaskrbljeni zaradi razširjenja različnih vrst eksploziva. In razen tega imamo akcijski načrt za CBNR, tudi to bi lahko bilo izhodišče za to, ampak mislim, da to še ni bilo aktivirano. In potem seveda varnost jedrskih naprav. Na to smo pozorila že zadnjič, ampak ta skrb ostaja. Razen tega ste rekli, eh, migracije in posledice za varnost. Dobro. Um, treba je okrepiti varnost meja. Ampak kaj je varnost znotraj meja? Naše vlade ali jih skrbi za varnost, eh, ko pa vidimo, koliko eh, mladoletnih brezpremstva je zginilo, a jih to skaj skrbi? Ali ko enostavno sprejemajo kršitve človekovih prebic eh, za osebe, ki so že na evropskih tleh v Grčiji, v taboriščih in tudi drugot. Um, osebe, ki so ranljive. Kali, Grčija, veliko je priložnosti za um, akcijo različnih sumljivih omrežij, pod, potem PNR. Um, PNR se je obravnavalo, kot da bi to bila neka magična um, palica, ampak PNR je seveda ima velike napake, naprimer v Niciji ali imamo v Nici eh, nadzor nad zasebnimi letali. Saudskega princa so v Bejrutu ustavili, ker je imel eh, tovor ne vem koliko kaptagona. Če bi to bilo v Franciji in ne v Bejrutu, bi eh, lahko. Eh, Tu se je izkrcal brez problema, kajti ni eh, nadzora PNR za eh, zasebne lete. Eh, potem ali imamo program za usposabljanje evropskih imamov, tako da ne bomo odvisni samo od izvoza imamov iz Saudske Arabije, Pakistana in drugih. In potem vključiti muslimansko skupnost v boj proti radikalizaciji in ekstremnemu nasilju. Gospod Džezek. Hvala, gospod predsednik. Povdarili ste pomembno vlogo interneta pri eh, teroristični propagandi in širjenju informacij. Ali nam lahko poveste, kako deluje sodelovanje s podnudniki eh, storitev, ko gre za eh, umik eh, terorističnih vsebin spleta? Gospod Radek, prosim. Radev. Spoštovani gospod predsednik, gospod Kerhov, v zadnjih mesecih smo bili priča več terorističnim napadom, kar je terjalo žrtov velikega števila evropskih državljanov. In vedno se bol, policija bori proti novim načrtom, včasih so vključeni 15-letniki in včas nekateri so tudi imigrantskega izvora. Nemške oblasti pravijo, da se bojijo, da bi teroristi lahko uporabili imigrantske tokove za infiltracijo v Evropsko unijo. Moja država Bolgarija sto odstotno nadzira vse ljudi, ki pridejo um, od zunaj, čez našo mejo. Ali nam lahko poveste, kako druge države lahko zagotovijo, da se ne bodo priselili z migranti tudi teroristi. Um, varnostni organi morajo nadzirati migranske tokove, da bi preprečili uh, teroristično dogajanje. In tu želim opozoriti tudi na rezolucijo Združenih narodov za spremljanje oseb eh, za preprečevanje terorističnih napadov. Eh, kako dalec so letališča v Evropi pri preprečevanju terorističnih napadov? Kakšni ukrepi so predvideni na letališčih za preprečevanje tega? Ali potrebujemo nove zakonodajne pobude v Evropski uniji um, v ta namen, gospa Bajtmans? Hvala, gospod predsednik. Prisrčna hvala tudi gospodu De Kerhofu. Seveda, eh, vsi z veliko pozornostjo poslušamo to, kar eh, ste nam povedali in vemo, kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih v velikih mestih. V zadnjem mesecu je bil nemir v belgijskih eh, mestih, ker so župani postavili naslednja vprašanja. Bojimo se napadov v manjših mestih in da potem manjša mesta ne bodo imela dovolj sredstev ravnati s tem, da bi trajalo več ur, preden so specializirane enote na kraju samem. Nacionalna varnost. Za nacionalno varnost so seveda odgovorne države članice, ampak kljub temu vas sprašujem, kako vi to vidite, rekli ste, da je izb, IS izbira nove načine delovanja, naprimer kemično orožje, ali imate mogoče kakšne informacije o taktikah IS-a, ki bi eh, bila upirjena v manjša mesta in kaj predlagate majhnim mestom, kako ravnati s tem, gospa Kenge, prosim, Cecilija. Hvala. Dve vprašanji imam. Prvo, se nanaša na mladoletne brez spremstva. Ali obstaja eh, posebna zaščita za to, torej strategija, ki so predvsem tudi žrtve eh, kriminalističnih omrežij in mnogi izginejo, ko pridejo sem. To so ranljive skupine, ki, potem, ki so potem tudi plodna tla za tiste, ki želijo instrumentalizirati in uporabiti te osebe kot blago ali obstaja povezava med vašim delom in tudi to, kar se dela na področju boja proti eh, trgovini z ljudmi in kakšna je ta povezava. Potem druga tema, integracija. Ali obstaja politična volja, eh, da bi se soočili s to temo, kajti vemo, da tam, kjer se, um, so eh, osebe prepuščene samemu sebi, pogosto nastaja tudi nasilje ali obstaja ozaveščenost za to in predvsem tudi eh, volja, da se ta problem reši. Hvala in na koncu še gospa Wimberg. Hvala. Um, uh, torej kar zadeva PNR, mislim, da o tem, ko bo izvajan ta ukrep in ker je tudi pomembno, kdo vstopa na našo ozemlje, torej meni se zdi ta ukrep na vsak način pomemben. Prejšnji teden so Eh, kontrol, torej kont, eh, sem videla, kako pomembno je, da imaš nadzor na mejah, na letališču v Malmeju. In um, seveda prihaja tudi veliko avtomobilov čez to mejo. Um, na švedskem je pravzaprav um, že skoraj torej ni nič posebnega, če se pelješ z avtom na letališče in lahko imaš tudi orožje v avtomobilu. In eh, zato eh, Torej vidimo tudi, da obstaja povezava med nasiljem, migracijami in terorizmom. In tudi Europol poudarja, da ta možnost obstaja. Eh, na primer v Egiptu, v Belgiji, um, smo videli, da se je zgodilo nekaj takega in te stvari so nas tudi zelo zaskrbile in zato se mi zdi, da moramo uh, storiti vse, da bodo ta tveganja čim manjša. Hvala. Um, gospode Kerhov, vidite, kolikšno je zanimanje za to temo gre predvsem tudi za usklajevanje med državami članicami in um, pogosto je bilo omenjeno vprašanje izvajanja in tudi to je treba eh, usklajevati. Torej veliko vprašanje je bilo postavljenih, nimamo sicer zelo veliko časa, um, ampak um, Prosim vas, da si kljub temu vzamete čas, da odgovorite na ta vprašanja. Hvala za vprašanja. Začel bom s tem, kar ste pravkar povedali. Želim eh, se zahvaliti gospodu Kirkopu za njegovo delo v tem odboru in Eh, vesel sem, da sva se večkrat srečala in poskusil sem na najboljši možni način odgovoriti na vaše vprašanja. Hvala predvsem tudi za vaše odlično delo pri dosjeju PNR. Um, torej, predsedniki vlad in držav so me eh, postavili na to funkcijo. Mogoče je čudno, ampak ko je ta funkcija bila ustanovljena, sem se seveda vprašal, kako težko bo to. Um, Seveda je problem tudi ta pomankljiva pristojnost in edini način, eh, kako lahko vplivaš na druge, je, da si verodostojen, da prispevaš k zaupanju in da poskušaš biti korak pred drugimi. Torej, ni moja naloga, ali mi je uspelo delo v teh devetih letih ali ne. Um, dobil sem vedno podporo držav članic v teh devetih letih za svoje delo, ampak v tej fazi obstoja EU so predsedniki vlad in držav predvsem želeni nekoga, ki bo pomagal spostaviti to zaupanje. Ni lahko povezati različne skupnosti torej delujem z obveščevalnimi organi, z eh, državnimi tožilci, z pravosodjem, z diplomati, z eh, ministrstvi za finance in tako naprej. In usklajevanje vsega tega je seveda velik izziv in to na področju, ki je pravzaprav zelo novo za Evropo. Pogosto um, se omenja FBI. 30 let je potreboval Edgar Hoover, ki je bil tudi mal eh, čudak, da je um, um, nekako, eh, da mu je uspelo, da um, se etablira kot nek um, krovni organ tudi za druge um, policije v zvezdnih deželah. Torej, um, to, kar smo dosegli v zadnjih dveh letih, um, na to sem kljub temu ponosen. Če mi, eh, bi me vprašali pred petimi leti, je to bilo še drugače, ampak zdaj smo naredili korak naprej pri zakonodaji. In mislim, da to nas ostaja na vsak način zelo občutljivo področje in v naslednjih mesecih, tudi zato, ker je komisija rekla, da bo temu posvetila še večjo pozornost tudi z imenovanjem gospoda Kinga za komisarja in s priznanjem, da gre predvsem za skrb državljanov. Um, skoraj vsi državljani si želijo večjo vlogo EU na področju varnosti. Um, Predsednik Juncker in predsednik Tusk sta razumela to sporočilo in če želimo ohraniti verodostojnost evropskega projekta, moramo hitro nuditi rezultate. To je moje globoko prepričanje. Seveda je težko, gospa Intfeld, da se pravilno določi ravnovesje. Nimam sedaj dovolj časa, da se odzovim na vaš, eh, vašo izjavo, da sem um, antidemokratičen, mislim, da je to um, le malo pretirano. Sodeloval sem, naprimer, tudi eno leto sem sodeloval pri oblikovanju listine o človekovih pravicah. Seveda gre za človekove pravice pravno državo. Um, In to je treba upoštevati in treba je storiti še veliko več na področju preventive, na področju preprečevanja, na področju izobraževanja in tudi integracije. Tudi to je bilo vprašano. Če ne bomo storili več, bomo eh, prišli v zelo um, nevarno špiralo islamofobije in desnega ekstremizma v Evropi. Torej, res pozdravljam um, odločitev komisije, da bo, imel, uh, da bo imela um, polnovrednega komisarja za uh, varnost. Ampak, kot rečeno, na tem področju ne gre samo za varnost, za, tudi za notranje zadeve, za pravosodje, za, um, za poslovanje, za kulturo, za izobraževanje. Vsi ti komisarji uh, Eh, morajo sodelovati. Seveda zelo dobro sodelujemo gospodu Julianu Kingu, sem rekel, eh, da je moje upanje, da bi postal redundanten. Torej, da ne bi bilo potrebno imeti koordinatorja za boj proti terorizmu. Veliko vprašanje je bilo o izvajanju. Eh, ponudil bom tudi pisni odgovor v zvezi eh, z preiskovalnim nalogom. Ne vem, koliko držav je sprejelo ustrezno zakonodajo. Tudi pri PNR nimam podrobnih podatkov, um, um, ampak na to vam bom hitro, um, zato bom zagotovil pisni odgovor. Uh, kako zagotoviti, da bi države članice delile več informacij. Um, jaz mi hotel prepričati, ugotoviti, kje so pravne in tehnične ovire in deloma tudi psihološke ovire zakaj ne izmenjujejo več informacij preko Eurodaka, Europola in Visa in tako naprej. In to je imelo deloma posledice, ampak mogoče bi morali zagotoviti tudi pravno pot za deljanje teh informacij, eh, tudi s postopkom um, kršitve pogodb. Kar zadeva še šifriranje, Gospa, ki je postavila vprašanje, ni več v dvorani. Ampak, torej, jaz sem za močno šifriranje. Ne samo za zagotovitev zasebnosti, torej vsi, vse nas skrbi zasebnost, potem um, um, varstvo um, intelektualne lastnine in tako naprej torej komisija naj bi več razmišljala tudi o tem, kaj z, mislim, um, ko govorim o, množ, o vlaganjih v um, preprečitev. Mislim, da morajo države članice začeti tudi s programom rehabilitacije. Reha, v Franciji so začeli s takim programom rehabilitacije tistih, ki so radikalizirani. Um, hočejo spostaviti več takih centrov v vsaki regiji, ampak v drugih državah eh, ne vidimo zelo učinkovitih programov. Potem um, um, zapori, ki so tudi inkubatorji radikalizacije, tudi tam je treba poskrbeti za deradikalizacijo, izobraževanje. Mislim, da moramo imeti tudi inovativne ideje. Torej, nek, morali bi imeti neke vrste virtualni Erasmus program. Eh, en milijon evropejcev, en milijon mladih arabcev v takem virtualnem omrežju. Potem razvoj evropskega islama, islama eh, z eh, islamskimi študijami na univerzah. To se je že začelo v mnogih državah, ampak seveda to nekaj stane in tudi o tem moramo razpravljati. Potem vprašanje interneta. Um, um, torej število za um, Torej, mislim, da smo deloma že kar uspešni pri eh, zadetkih in pri odkrivanju takšnih informacij na spletu, ampak seveda moramo še izboljšati. Tudi Google razvija takšne algoritme. Ni sistema, ko bi Google pošiljal alternativna sporočila za tiste, ki pogosto um, grejo na sumljive spletne strani, torej na vsak način je treba um, najti neko možnost, da um, se boljš, boljše dešuf, to bolje dešifrira. Potem, kar zadeva migracije. Um, migracijski tokovi so bili marginalno uporabljeni tudi strani operaterjev Daesha. Tudi borci so se vračali. E, to smo videli e, pri napadih v Parizu in tudi v Nemčiji je bilo nekaj napadov, kjer so uporabili identične ponarejene dokumente. In deloma so prišli v Evropo tudi preko istih vstopnih točk. In kaj bi lahko naredili za majhna mesta? podpiramo program Atlas, torej naša intervencijska enota. Eh, in mislim, da je to zelo učinkovita, učinkovito sodelovanje intervencijskih enot. Predlagal sem komisiji, da da več denarja za to. Gre tudi za skupne raziskave. To je en odgovor. In drugi, kako majhna, majhna mes, kak, kako majhna mesta lahko razvijo preventivno politiko. Mislim, da v glavnem s tem, da se učijo uh, na dobrih primerjih in tako je možno najti tudi najboljši odgovor. Potem akcijski načrt za CPNR. Um, komisija bo kmalo predstavila um, posodobljen akcijski načrt um, ehm, potem, kar zadeva kemikalije, um, tu imamo obveščevalne podatke, kajti vidimo, da Daesh v Siriji uh, si že zagotavlja takšne kemikalije. Ne vem, ne moremo reči, da se bo to zgodilo, ampak na vsak način moramo biti pripravljeni na to in, to zelo, um, in se zelo resno ukvarjati s tem. Yes. On obstajajo kakšni skupni eh, kriteriji glede eh, dajanja informacij v podatkovno bazo, da delamo na tem. V času nizozemskega predsedstva je svet sprejel časovnico eh, v zvezi s to temo in države članice se poskušajo sedaj dogovoriti za skupne kriterije glede dajanja informacij v SES e in Europol. vse to temelje na uh, izkušnjah. No, Mislim, da sem pokril mnoge stvari. Ja, seveda obstaja cela vrsta vprašanj. vi ste eh, rekli, da boste pravzaprav dali tudi pisni odgovor v zvezi s PNR-om. Eh, mislim, da je to bolje, kot da poskušate to sedaj na hitro odgovoriti v ustni obliki. Drage kolegice in kolegi, torej imamo eh, seveda veliko vprašanj, vendar zamujamo in kolegi čakajo zunaj. Tu gre še za EASO in PNR. gospod eh, De Kerkov eh, bo odgovoril v pisni obliki. Da, jaz sem eh, spraševala po mega podatkovni baze, nisem slišala nobenega odgovora in res je neverjetno. Direktiva o PNR naj bi bila ključna in šest mesecev po izglasovanju ne veste, dokam ste prišli. To se mi zdi šokantno. Mislim, da je dejansko bolje, če dobimo pisni odgovor o implementaciji PNR-a in tudi o eh, evropskem preiskovalnem nalogu. Eh, dobro bi bilo, da to dobimo v pisni obliki. Drugi kolegi, če ste zastavili vprašanje, pa niste dobili odgovora, to povejte, to je dejansko pravi maraton. In eh, tu vidimo, kako pomembno je izvajanje v državah članicah. Eh, to je zelo pomembna tematika. Mi ne želimo pripravljati pretirane zakonodaje, vendar želimo seveda, da se stvari potem uresničujejo. Hvala lepa, da ste bili danes tukaj in videli ste, da so poslanci zelo zainteresirani za to temo. Hvala lepa, da ste se vzeli čas in prosim, pridite ponovno v okviru nove razprave ali pa eh, druge zakonodaje. Hvala lepa. Eh, kolegom za vprašanje in opravičujem se, ker smo pač eh, presegli predvideni čas. Sedaj pa četrta točka na dnevnem redu, to je poročilo o EAS-u. Poročevalec je Peter Niedermüller. Nekateri pač eh, niste bili tukaj. Imamo ob peto obletnico EASA in tu boste videli tudi te slike eh, in te boste lahko gledali med tem, ko eh, gospod eh, Niedermüller predstavlja svoje poročilo in tu v dvorani vidite tudi razstavo EASA. Hvala lepa. Kar pa zadeva poročilo, to je osnutek poročila o poročilu v okviru skupnega evropskega sistema za azil. O tem bomo govorili. Ne želim imeti predolgega uvoda, ker smo pač že pri prejšnji točki porabili preveč časa. Eh, Petra, prosim za predstavitev in potem pa bodo besedo dobili poročevalci v senci. Petar, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim eh, zahvaliti poročevalcem v senci za njihove prispevke, komisiji za predlog in njihovo pomoč, svetu pa tudi hvala za sodelovanje. V veliko mi veselje mi je, da to poročilo predstavljam ravno danes in da si lahko ogledamo eh, te slike. Eh, torej eh, begunska kriza z velikimi številkami je postavila azilne sisteme držav članic pod pritisk. Eh, soočajo se z neverjetnimi izzivi. Evropska unija mora biti v stanju, da se odziva na te izzive in pomagati mora državam članicami. Evropska unija mora eh, zagotavljati skladnost evropskega eh, skupnega sistema za azil, izvajanje eh, zakonodaje eh, unije in tudi ustrezne standarde za azil in eh, ponujati mora tehnično in drugo pomoč državam članicam. Zagotavljati mora, da eh, Eh, tudi države članice izpolnjujejo svoje obveznosti v okviru skupnega evropskega sistema za azil. Eh, in eh, pozdravljam dejstvo, da želi Evropska komisija okrepiti EASO in jaz eh, naj bi bil v stanju obvladovati izzive. Rad bi izpostavil štiri eh, točke iz osnutka poročila. Prvič, EASO naj postane polnopravna eh, agencija Evropske unije, ki sodeluje z državami članicami, ki pa hkrati ohranja svojo odvisnost. To je glavni cilj mojega poročila. Se pravi, eh, prava agencija z boljšimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, eh, to bo seveda zahtevalo več finančnih in eh, človeških verov. Okrepljena vloga agencije se bo tudi odražalo pri eh, nadzoru, eh, ki naj ga izvaja Evropski parlament nad nalogami in EASA in eh, imenovanjem izvršnega direktorja. Eh, okrepiti je treba delovne odnose z nevladnimi in eh, mednarodnimi organizacijami, naprimer z UNHCR-om. To bo koristno za agencijo za Evropsko unijo, pa tudi države članice. Nevladne organizacije eh, lahko dajejo dodano vrednost eh, aktivnostim agencije. Eh, treba je zagotavljati temeljne pravice eh, prosilcev za azil. Tej nalogi je eh, posvečeno velike pozornosti. E, potrebujemo e, mehanizme, ki omogočajo tudi pritožbe prosilcev za azil proti kršitvam. Agencija igra pomembno vlogo pri ocenjevanju in spremljanju izvajanja e, skupnega evropskega sistema za azil. Potreb, predlagam tri Eh, eh, stvari. Eh, splošna ocena na tri leta. Vsaka država naj bi bila predmet ocene na enkrat na pet let glede izvajanja skupnega sistema za azil. Ta sistem naj bi bil preventivni ukrep, lahko ugotovijo pomankljivosti in jih popravijo. Rezultat te ocene bo podal tudi jasno sliko o delovanju skupnega skupnega sistema za azil. Eh, potem druga raven. Eh, potrebujemo pravzaprav letno spremljanje delovanja uh, Eh, agencija naj bi pravzaprav pripravljala letno poročilo o sistem, eh, situaciji na področju azila v EU in posameznih državah članicah. To naj tudi vpliva seveda tudi na izvajanje eh, skupnega sistema za azil. S tem lahko pravzaprav napovedujemo bodoče izzive. Možno bo pravočasno opozarjati države članice za to, da se pripravijo eh, na nove dogodke. Glede na informacije je treba eh, določiti specifične in tematske eh, tematska vprašanja, ki jih je treba spremljati v posameznih državah članicah. In tretjič, nujne situacije. Agencija naj bi na lasno pobudo eh, zahtevala oziroma sprožila spremljanje, monitoring. Monitoring naj bi se pravzaprav izvajal eh, v posebnih primerih, če bi eh, nastal sum, da določene vidiki sistema za azil v državah članicah ne delujejo in da je skupni evropski sistem zaradi tega ogrožen, če se ne ukrepa hitro. V poročilu je bistveno več eh, predlogov, vendar v tem trenutku se vam zahvaljujem za eh, vašo pozornost in vesel bom vaših konstruktivnih predlogov. Hvala lepa, Peter, to je zelo izčrpno in drugi poslanci in poslanke bodo lahko sodelovali v razpravi. Začenjam torej razpravo s gospodom Kveljom. Eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Čestitke EASU za prvih pet let delovanja. Eh, ne samo, da je ta agencija opravljala svojo nalogo, hkrati je dokazala, da je res potrebna. Eh, delo te agencije je bistvenega pomena. Moramo razpravljati o večjem številu prestojnosti, sredstev in eh, skupaj z agencijo moramo zagotoviti skupni evropski sistem za azil. Upam, da se bodo so zakonodajalci kmalo dogovorili glede tega, eh, zato da bomo imeli dejansko eh, pravo agencijo in ne samo urad. Gospod eh, predsednik, ne verjamem, da eh, mora časovnica pogojevati druge instrumente na tem področju. Zahvaljujem se kolegi Petru Niedermüllerju za osnotek poročila ki ga je danes predstavil. Skupni sestanki so bili koristni in veselim se nadaljnega sodelovanja. Glede eh, nove agencije eh, imam nekaj komentarjev. Prvič, potrebujemo agencijo, ki bo v stanju spremljati eh, skupni eh, evropski azilni sistem, hkrati pa je treba spoštovati nacionalne pristojnosti. Tu je zelo občutljiva točka. Agencija ne more in ne sme nadomeščati eh, nacionalnih uprav za azil. Mi moramo zagotavljati, da države članice spoštujejo evropska pravila in da imajo na voljo sredstva, s katerimi bodo kos izzivom to ni nov Schengen. Eh, ta nova eh, kompetenca mora krepiti vzajemno zaupanje. Eh, seveda ne smemo preobremenjevati nacionalnih uprav, se pravi, potrebujemo vodilno vlogo komisije in sodelovanje držav članic treba je zagotoviti evaluacije, ki so natančne in ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Treba je eh, zagotavljati, eh, da v primeru pomakljivosti pride eh, do sprememb in tudi parlament mora imeti pravico nadzora gospod eh, predsednik, treba je zagotoviti čim večjo skladnost pri odločanju o podelitvi azila. To lahko dosežemo z dobrim eh, informacijskim sistemom in z dobrim usposabljanjem. Veselim se sodelovanja s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci. Prepričan sem, da bomo prišli do eh, dobre rešitve v razumne času. Hvala. Sedaj pa Cecilija eh, Wikstrom, hvala lepa tudi za predstavitev na generalni skupščini prejšnji teden. Prvič so evropske institucije dobile besedo in vesela sem bila, da sem nas lahko zastopala. Eh, ta priložnost je bila dobra. Eh, No, z veseljem vam bom povedala, kako je bilo, če imate kakšna specifična vprašanja. Hvala lepa poročevalcu eh, Petru. Dragi Peter, res hvala za tvoje delo. To priložnost bi rada tudi izkoristila za to, da eh, čestitam EAS-u eh, za peti rojstni dan in EAS-u želim veliko uspeha v prihodnosti. Kot je Carlos tudi že povedal, EASO je ključnega pomena za pravo evropsko asilno politiko in danes EASO potrebujemo bolj kot kdajkoli prej in v prihodnje eh, bomo EASO morda še bolj potrebovali. Eh, poročevalec eh, je res pripravil dober osnutek poročila. Strinjamo se s prepričanjem, da je iz EASA treba narediti močno agencijo za azil s širšim mandatom, okrepljenim mandatom. Eh, potrebuje povezave z eh, nevladnimi organizacijami, z UNHCR-om, eh, vendar tu moramo biti zelo previdni in mi moramo zagotoviti, da ta agencija ostane resnično neodvisna. To je ključnega pomena. Mislim, da je prav tako pomembno, da ključni elementi ostanejo, kot naprimer spremljanje sistemov v državah članicah. Eh, kot poročeval za eh, Dublinsko uredbo, vem, da bo imela pač ta agencija veliko nalog, ne zgolj z eh, premestitvami in podobno. Treba je pač natančno preučiti tudi druge predloge, ki so na mizi, naprimer direktivo o postopkih, eh, o kvalifikacijah, o eh, sprejemu. Torej, med temi instrumenti je zelo veliko povezav in pomembno je, da jih tudi obravnavamo usporedno. vsa ta poročila o reformi skupnega evropskega asilnega sistema moramo obravnavati kot svežen in sem sodi seveda tudi predlog za EASO. Sistem bo uh, končan šele, ko bo pripravljen celoten sistem. In zaradi tega si moramo tudi vzeti čas, da stvari analiziramo, razmislimo, pogledamo, kakšne so medsebojne povezave. Potrebne so poglobljene razprave s kolegi v raznih konstelacijah in to priložnost bi izkoristila tudi zato, da eh, prosim da podaljšamo eh, rok za predloge sprememb do sredine novembra, kajti potrebujemo več časa za razpravo in koordinacijo. Imamo različne predloge na mizi in to je treba usklejevati. In kaj je najbolj pomembno? dobro moramo premisliti vse predloge spremembe. To poročilo je že zdaj zelo dobro e, in za e, To tudi mislim, da ne bomo imeli težav s podaljšanjem roka. To tudi ne bo negativno vplivalo na druga poročila. Prosim, da sekret sekretariat to vzame na znanje in upam, da bomo tudi mi imeli dovolj časa, da o vsem tem razmislimo v različnih skupinah, da vidimo, kakšne so povezave med posameznimi predlogi. Hvala lepa Petru za odlično pravljeno delo in EASO čestitke. No, rok je še vedno 11. oktober, vendar če se poročevalec s tem strinja, lahko o tem razmislimo. gospod Halohov z EKR. Eh, e Hvala lepa. EKR podpira cilje predloga, se pravi, da se eh, ponuja državam članicam tehnična in operativna pomoč, da se izboljša praktično sodelovanje, izmenjava informacij med državami članicami, potem usposabljanje eh, kadrov, spremljanje izvajanja skupnega Eh, sistema za azil in eh, sprejema v državah članicah. Podpiramo vse, kar pomaga državam članicam pri upravljanju migranske krize. Imam pa nekaj eh, kritičnih točk o osnutku poročila. Poročevalec v številnih predlogih sprememb izpostavlja vlogo nevladnih organizacij tega prestopa ne moremo podpreti. Politična in ideološka neutralnost teh organizacij je dosti krat pod vprašajem in eh, vsekakor ni zajamčena. Za EKR je pomembno, da pristojnost za sprejemanje odločitev o azilu ostaja v državah članicah in zaradi tega tudi ne podpiramo eh, sklicev na skupno obdelavo eh, prošen, eh, se pravi, kjer bi država članica in jaso sodelovala glede tega. Seveda je pomembno zagotoviti iste kriterije v vseh državah članicah, zato da ne bodo prosilci hodili od države države iskati najbolj ugoden sistem treba je tudi upoštevati v postopku interese države, zlasti v času, ko se sistem za azil eh, izrablja tako, da po, eh, po njemu ne posegajo zgolj tisti, ki so res eh, v stiski, temveč tudi drugi treba je seveda spoštovati Ženevsko konvencijo in drugo relevantno zakonodajo. Še enkrat hvala lepa in eh, veselim se še nadaljevanja sodelovanja s poročevalcem. Ana Gomeš, eh, želiš še enkrat besedo? Prosim. Na kratko. Cecil, povsem na kratko. Eh, ker pač zamujamo. Eh, gospod eh, Terry Harpres, se opravičujem samo trenutek. Eh, Strenjam se s tem, kar je povedal Peter Niedermüller. Strenjam se tudi s poslancem Okelju in Wikström. Mi moramo iz tega narediti svežen, obstaja dejansko nevarnost. Obstajajo eh, načrti, da bi EASO zmanjšali in da bi okrepili eh, druge eh, na varnost osredotočene agencije in mi smo proti temu. Gospod Terry Capres, zelene. Hvala lepa. Pozdravljam poročilo gospoda Petra Niedermüllerja, eh, ki eh, izpostavlja pomen okrepitve vloge EASA. Eh, tu gre zlasti za tehnično in operativno pomoč, ki naj jo ponuja posameznim državam članicam v zelo zahtevnih časih. S tem predlogom se oddaljujemo od eh, reaktivne in kratkoročne politike in eh, bomo imeli bolj urejen eh, sistem in pristop do azila. Tu gre za obdelovanje prošen, ki v sistemu, ki naj bo učinkovit. Eh, določeni ukrepi v državah članicah niso zadostni, da so kos eh, krizi in zaradi tega moramo izboljšati sodelovanje eh, z EASom. EASo e je namenjen državam članicam, ki so pod pritiskom. Ponuja pač operativne in tehnične ukrepe. Naj povzamem. Vesel sem, da je Peter Niedermüller vključil tudi kritična vprašanja. Govorim o predlogih v zvezi z eh, mehanizmom pritožb, potem konsultativni forum, eh, potem uradnik za temeljne pravice. Pozdravljamo te predloge. odgovornost EASA je pravzaprav tudi naša skrb. Mi dajemo agenciji več pooblastil in zaradi tega je treba sorazmerno zagotoviti tudi eh, večjo odgovornost. Hvala lepa eh, Petru Niedermüllerju, hvala lepa predsednik. Hvala. Eh, Cecil Kiange. Hvala. Hvala. Tudi jaz sem se za, želela zahvaliti Petru. Um, letos poleti smo izvedli misijo na Malto in to je bilo zelo pomembno. V naslednjih tednih bomo predstavili rezultat eh, te misije, misije s predlogi. Torej podpiram delo, ki ga opravlja Peter skupaj s kolegi. Smo si tudi ogledali, eh, kako pomembno je delo EASO. In razen tega sem se hotela zauzeti za to, da pri tem globalnem pristopu, um, pri tem celovitem pristopu, da potrebujemo pravo azilno politiko in EASO um, mora imeti ustrezno težo v tem sistemu, predvsem, da se zagotovijo tudi pravice prosilcev za azil. Hvala, Peter. Ali ima še kakšne zaključne besede? Ja, posem na kratko. Hvala lepa vsem poročevalcem v Senci. Upam, da bomo naredili čim boljše eh, poročilo in mi seveda sedaj pričakujemo, da bomo Eh, predloge sprememb sekretarjatom, se bo treba pogovoriti glede predloga Cecilije. Morda bomo našli neko skupno rešitev v naslednjih dneh. Hvala lepa. Hvala lepa. Uspešno delo vam in poročevalcem v Senci. Kot ste rekli, Peter, tu gre sedaj za petletnico EASA. E, eh, mnogi med eh, nami smo ali kratko ali intenzivno bili vključeni eh, v to pot EASA. Eh, e to je bil otročiček Jean Lambert in eh, vsi smo bili nekako vključeni. Predsednik, izvršni direktor, želite še nekaj povedati, da zaključimo razpravo? Morda želi eden od vaju besedo. Morda direktor? Ja, če smem. Najprej se vam še enkrat zahvaljujem, gospod eh, predsednik, gospod eh, poročevalec eh, Niedermüller. Hvala poslancem in poslankam, toliko prijaznih obrazov tukaj. Hvala, da ste nas povabili sem v to hišo, ki se nam zdi domača. Slavimo prvih pet let obstoja septembra lani je komisija predlagala koncept eh, eh, žariščnih točk in s tem jaso pravzaprav ni imelo nobene izkušnje. Eh, in med tem in podpisom sporazuma EU-Turčija smo pravzaprav že izkušnje delali prave čudeže, zato da bi se od zivali na številke, s katerimi smo se soočali. E, ti slike dovolj povedo, slika pove več kot tisoč besed, lahko bi dolgo govoril, vendar situacije ne bi mogel e, bolje opisati kot te slike. Še enkrat hvala lepa, da to e, pokažete e, danes tu v odboru Libe. Zahvaljujemo se tudi e, Petru Nidermüllerju in njegovemu trudu, da je pripravil eh, poročilo o zaključkih oziroma, oziroma gre za um, osnutek mnenja o nove agenciji. Potrebujemo več kadrov, potrebujemo sredstva, um, moramo rasti. E, če se želi prač Evropska unija odzivati na krizo. Kriza ni tu za nekaj mesecev, temveč bo ostala. In eh, mi smo najprej se obadali samo z uh, krizo, sedaj pa želimo pravzaprav upravljati za celotno Evropsko unijo. Hvala lepa poročevalcu in eh, vsem, ki ste dali uh, predloge sprememb. Strinjamo se z uh, glavnimi mislimi poročila očitno gremo eh, v isto smer eh, tudi pri predlogih sprememb. Eh, Libe nas je vedno podpiral, zlasti kar zadeva vere in skupaj bomo prav gotovo poskrbeli, da bo nova agencija vsega, Eh, še močnejša in da bomo za to poskrbeli že pred potrditvijo novega mandata. Hvala lepa poročevalcem v odboru Libe za vse obiske skupne misije. Na različne načine so podpirali naše delo. Eh, poročevalec se osredotoča na temeljne pravice, naj izpostavim najpomembnejše stvari, eh, torej eh, mehanizem za vključevanje, eh, to je tudi pravzaprav glavno in treba je najti pravzaprav prave prestope. Temeljne pravice so naravni del naših aktivnosti. Vse, kar delamo pri usposabljanju, pri izgrevanju zmogljivosti za izboljševanje skupnega evropskega sistema za azil, vse to uh, je povezano s človekovimi eh, pravicami in temeljnimi pravicami. Mi moramo to okrepiti v našem delu in vse, kar nam pomaga, je dobrodošlo hkrati sem rekel, da želim tesen dialog s civilno družbo, to je tudi izpostavljeno v poročilu. Naj vam tudi povem, da smo imenovali uradnika za civilno družbo, dobil bo uh, nekaj finančnih virov, več prepoznavnosti bo uh, Eh, tudi pri našem delu. Imeli bomo konsultativne forume s civilno družbo, ne samo enkrat na leto. Pred kratkim smo v Bruslu in tudi drugod eh, začeli organizirati eh, delavnice s civilno družbo, potem sodelovanje z UNHCR-om. Mi imamo uh, uradnika za zvezo iz UNHCR-a znotraj EASA. Imamo uh, eh, vsako letne preglede. Eh, torej, naš nova ureditev je dobrodošla. Koledar, ki ga predlaga odbor Libe za sprejem nove uredbe, glede tega želim povedati. Čim prej eh, bomo to imeli, čim bolj bomo izkoristili tudi sedanji trenutek, bolje bo. Hvala lepa za povabilo in hvala lepa za vso podporo. Hvala lepa. Mislim, da bi komisija lahko odgovorila na teh nekaj vprašanj. Uh, žal pa nimamo zelo veliko časa, zato bi vas prosil za kratek odgovor. Torej, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Rada bi se zahvalila poročevalcu za osnutek poročila in pa za uh, napredek. Hvala lepa tudi za um, tempo, za katerim dela poročevalec. Uh, Torej, rada bi se zahvalila poročevalcu za to, da se v glavnem strinja sa predlogom eh, komisije, zlasti kar se tiče poglavitnih točk, kar se tiče naprimer operativne in tehnične pomoči. Če dovolite, bi rada povdarila še nekaj točk, eh, ki bi se jih radi eh, pogledali tekom pogajanj, namreč usposabljanje potem eh, to bi moralo biti prožno oblikovano, namreč kako bo potekalo usposabljanje, potem sodelovanje z nevladnimi organizacijami, to je za nas pomembno. Bomo pa analizirali eh, predloge sprememb in si to nadaljne pogledali. Potem eh, tudi sodelovanje z združenji sodnikov, kako bi to vključili v regulacijo iz pravnega vidika. Potem je tukaj še vprašanje direktorja. Zabeležili smo si, da se, eh, da se tukaj predlaga strinjanje sveta in parlamenta. Tukaj bi se nekoliko odmaknila od eh, izvornega predloga in bi eh, sprejela to, kar bo sprejeto tekom pogajan o skupni obani in mejni straži. Osnutek poročila želi odpraviti odloge oziroma bi, bi rad prejel način, kako bi hitreje sprejeli oziroma uh, imenovali direktorja in potem še zadnja točka, kar se tiče uh, uradnika za uh, temeljne pravice. To je vključeno v uredbo o obalni in um, mejni straži, to je treba vključiti. Uh, tudi uh, glede na to, kako bi bilo to vključeno v to temo. Torej, hvala lepa, zahvaljujem se vsem udeležencem te razprave. Hvala lepa, da ste prišla sem in zahvaljujem se tudi za uh, razstavo. 11. oktober je rok za prelogo sprememb, rok je kratek in poročevalec eh, prosi, da bi ta rok nekoliko odložili, če bi bilo to mogoče. Mislim, da potrebujemo nekaj tednov ne večnosti in upam, da ste, to, eh, da ste se to zabeležili, kajti sicer naše sodelovanje ne bo možno. To bi lahko teklo preko eh, poročevalca. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa točka pet. Eh, to je poročilo o velikih podatkih in sicer eh, vplivi na eh, temeljne pravice velikih podatkov, zasebnost, zaščita podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon. Poročevalka je Ana Gomeš in to je naša prva obravnava. In zato bi dal besedo kar Ani. Izvolite. Hvala lepa, Klod. Eh, torej, eh, podatki vodijo gospodarstvo in to omogoča nove poslovne storitve in pa modele in to više produktivnost, to je dobro za gospodarstvo. Nekateri to imenujejo četrta, eh, četrta industrijska revolucija. To je nesporno vidik, iz katerega gledajo na to v odboru ITRE. Ampak tudi v tem odboru priznajo in to je bila tudi posledica resolucije, ki je bila sprejeta v tem letu, da moramo analizirati, kako veliki podatki, ki so podlaga za to četrto industrijsko revolucijo, eh, lahko so skladni z našim okvirom za zaščito podatkov, kajti veliki podatki vsebujajo velika tveganja in velike izzive, zlasti kar se tiče temeljnih pravic. Torej, nekateri ljudje se delajo, kot da gre pri velikih podatkih za statistiko, ki temeli na ogromnih bazah podatkov. To so nam rekli nekateri v Silikonski dolini, ko smo bili tam. Ampak seveda to niso tradicionalne statistike in to ni samo nekaj, kar se nanaša na nadzor industrijskih podatkov, kajti osnova teh podatkovnih baz so eh, podatki o posameznikih, ki jih je treba zaščititi. Če tudi so ti osebni podatki anonimizirani. Podatki se vedno več zbirajo eh, tekom časa. In tu so še dejavnosti, ki zajemajo obdelava podatkov iz različnih virov. In zato postaja vedno bolj možno, da se bodo te osebe lahko identificirale. In zato je, zato je potrebno, da eh, imamo v veljavi tudi določbo o zaščiti podatkov. V ZDA eh, poznamo naprimer poročilo FATASA-ja, imamo tudi poročila o povezavi med velikimi podatki in internetom stvari in s tem so povezane določene eh, skrbi. Eh, prejšnji teden sem se udeležila seminarja, ki ga je organizirala nemška industrija. Eh, in predstavnik BMW-ja je naprimer predstavil problem delitve njihovih informacij z zavarovalniškimi družbami. Tukaj gre za zelo osebne podatke in to niso anonimni podatki. Torej, zajeti bi bili tudi uh, uh, osebni podatki, ki niso anonimizirani. Torej, številni postopki obdelave sedaj potekajo. Toda tu je zelo vilo, visoka stopnja nejasnosti in pa zadeve niso regulirane. In to se nanaša tudi na uh, to, da bi osebe e, vedele, ali se uporabljajo njihovi e, osebni podatki. In tudi e, ne vedo, kako bi lahko vplivali na te zadeve. Tukaj imamo pametne naprave, čipe, ki so pa vsod, imamo tako imenovan internet stvari. Kar naprej se izbirajo podatki in teh stvari posamezniki ne razumejo v celoti. Jaz pravzaprav menim, da obstajajo zelo dobri načini, kako bi lahko te velike podatke zelo korisno uporabili eh, pri določenih politikah. Tudi administracija bi lahko postala na ta način bolj pregledna. Toda po drugi strani vem, da bi lahko to eh, privedlo tudi do profiliranja in da eh, bi prišlo do diskriminacije, ki bi tudi ogrožala osebne eh, podatke. Zato potrebujemo to poročilo in upam, da bomo s tem poročilom prispevali k temu zelo pomembnemu področju. Eh, osredotočati se moramo eh, na eh, preglednost, kar se tiče uporabe podatkov in pa kar se tiče načina, kako se zbirajo in obdelujajo osebni podatki. In treba je povdariti, da bi morali imeti posamezniki pravico do, do informacije o tem, da se obdelujajo njihovi podatki. Dostop do informacij je potreben. Treba je zagotoviti, da v kontekstu velikih podatkov imajo eh, posamezniki pravico, da izrazijo svoje strinjanje v zvezi s tem, da se eh, zbirajo in obdelujejo njihovi podatki za oblikovanje eh, javnih politik ali pa za druge gospodarske namene. In da uh, se ne, zloraba, ne zlorablja uh, uh, uh, jo osebni podatki, kajti vidno mora obstajati soglasje posameznika, kajti izogniti se je treba profiliranju in treba si je pogledati, kako obdelava podatkov poteka. Eh, treba je vključiti tudi uh, uh, kazenski pregon in treba je zagotoviti, da ne bo prišlo do nezakonite diskriminacije. Hvala lepa, Ana. Zelo se veselim razprave o tej temi. Um, to je zelo velika stvar, internet stvari in zanima me, na kakšen način bo to negativno vplivalo na zasebnost, uh, koliko uh, naših osebnih podatkov uh, se bo zbiralo. To so res zelo obsežne stvari in vesel sem, da v tem odboru imamo strokovno znanje, da se lahko lotimo te teme. Odbor ITRE bo izdelal mnenje o tej temi, sem pa trdno prepričan, da mora ta odbor obravnavati to velikansko temo interneta stvari. Eh, kajti ukvarjati se moramo z obdelavo teh podatkov in kakšne vplive bo to imelo na eh, našo zasebnost. Torej, lotimo se te razprave in začeli bomo z gospodom Vosom. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči. Najprej. Eh, moramo povedati, da je digitalizacija nekaj, eh, kar sedaj samo nekako razumemo in nekako smo dobili občutek o tem, ampak že menimo, da bo to v principu vse spremenilo. Zato mislim, da eh, pri velikih podatkih ne bi smeli videti samo nevarnosti, ki eh, bi, bi bile lahko s tem povezane, ampak bi morali videti tudi priložnosti, ki izhajajo iz uporabe velikih podatkov. Podatki danes eh, ne zadevajo zgolj temeljnih pravic. To je povezano tudi s konkurenco, z gospodarstvom, to je povezano tudi z varnostjo konec koncev. In če hočete, je to povezano, kar se tiče posameznikov, tudi z zdravjem, kajti imamo aplikacije na področju velikih podatkov, z katerimi bi lahko izboljšali zdravje. Začeli smo to s to razpravo in imamo eh, temeljno uredbo o zaščitu podatkov in um, tam je ta tema že omenjena. Imamo pa vendarle občutek, da uh, potrebujemo poleg tega še nekaj dodatnega. Uh, da bi lahko dobili lažji dostop do teh podatkov, eh, ki bi lahko prenesli neke pozitivne korake naprej, torej podatki v javnem interesu, um, zato da bi izvedeli, kako bi se lahko, naprimer, bolje borili proti eh, določeni bolezni. In zato so potrebni osebni podatki. In eh, te osebne podatke bi lahko uporabljali samo v ta namen um, pa ne tako. In sicer tako, da bi lahko izdelali boljše predloge za posameznika. In zato je potrebno, da se lahko ob koncu vrnemo do te osebe in da, lahko, da lahko to osebo dosežemo. Torej, tudi dobre stvari so povezane z velikimi podatki. In nekoliko se moramo pretipati naprej e, v tej razpravi. Ampak vedno znova se postavlja vprašanje, zakaj bi lahko posameznik eh, dobil nazaj svoje podatke, če bi jih lahko dali na razpolago tudi javnosti. In zato moramo ustvariti ravno, dobro ravnoteže. Po eni strani ne smemo zadušiti eh, eh, velikih podatkov, po drugi strani pa moramo zagotoviti to, da bo posameznik od tega nekaj imel in da se pri tem ne bodo eh, krnile njegove eh, temeljne pravice. Hvala lepa, gospod Fos. Uh, eh, Jan Albert, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa za to pobudo. Te seveda v vrsti številnih pobud različnih odborov, eh, ki se nanašajo na velike podatke. Dejal bi, da morda v tem trenutku razprave je tako, da je eh, resnično že korak pred razpravo. Kaj, ti, kaj so veliki podatki? To je pravzaprav beseda, pod katero si vsak nekaj predstavlja. In pravzaprav ne vemo čisto dobro, o čem govorimo. Tukaj gre za velike količine podatkov. Ja, dobro. Tu imamo že kar nekaj časa in inovacije gredo v tej smeri, da bi našli eh, pametne eh, eh, načine, kako obdelovati podatke. Kajti, če imamo zgolj več podatkov, to še ni namen, ki ga zasledujemo. Včasih je bolje vedeti, kaj natančno želite od teh podatkov če bomo imeli zgolj več podatkov in če bomo kupičili stvari, um, to je deležno kritike, da človek ni preveč znanstven, ampak da pač poskušaš nekaj potegniti iz ogromnih količin podatkov. Mislim, da je pomembno to, da se odločimo, eh, da, da, da opredelimo, o čem govorimo. Uh, Kar se tiče osebnih podatkov, mislim, da smo naredili velik korak naprej s eh, svežnjem o osebnih podatkih in mislim, da nam ni treba ponovno odpreti razprave o tem še preden eh, eh, to začnemo uporabljati. Mislim, da moramo jasno poslati sporočilo, da gre tukaj za izvajanje teh standardov in predpisov in da gre za to, da to, kar smo sprejeli na, eh, eh, na eh, ravni odločitev, na ravni določb, prelevimo v resničnost. Gre za nove tehnike, za tehnično uporabo. Gre za anonimizirane podatke, več anonimiziranih podatkov, ki so morda lahko v prvi vrsti osebni podatki, ki pa jih morda sploh ne potrebujemo za inovacije. Torej, potrebujemo načela za eh, zaščito podatkov in sicer takšno, da bi se lahko, o katerih se lahko vsi strinjamo, eh, potre, morala bi veljati pravilo, da da človek soglasje za to. Ampak, če to ni potrebno, potem mislim, da bi moral biti cilj inovacij in novih pravil ta, da imamo anonimne, pametne postopke obdelave podatkov ki znižajo osebne, število osebnih identifikacij. In to je zame pomembna stvar. Naslednja točka. Dejal bi, da se moramo osredotočati na to, kar je omenila tudi Ana Gomeš, torej na eh, diskriminacijo, ki smo ji priča. In pa na možnost, da Potrošniki nimajo možnosti, da bi razumeli, kaj se dogaja, čeprav so podali soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Torej, potrošniki morajo razumeti, kaj, kakšna logika je za obdelavo podatkov in kakšna je logika novih proizvodov in tako naprej. In mislim, da se moramo osredotečati na to, da temeljimo na tistih pravilih za zaščito podatkov, ki jih imamo. Ustvariti moramo več preglednosti in več vidnosti za tehnične aplikacije teh velikih um, ukrepov za obdelavo podatkov, zlasti, ko gre za internet stvari in pa za aplikacije. Tudi eh, direktiva o eh, internetnih vsebinah je področje, kjer razpravljamo o teh temah. In ne nazadnje, mislim, da je pomembno tudi to, da uvedemo tudi nekatere etične varovalke, kjer pridemo naprimer do eh, napačnih izsledkov ali obstajajo meje, kaj je lahko predmet analize velikih podatkov ali pa lahko pravzaprav analiziramo prav vse prihajam sam iz, izhajam iz razprave o eh, kazenskem pregonu, ali lahko. Res eh, analiziramo prav vse. mislim, da bi eh, morali tudi eh, etično pogledati vprašanje meja. Ali so obstajajo meje eh, v zvezi s tem, kaj lahko analiziramo, ali lahko analiziramo vse. Ali pa bomo rekli, da je možno določene stvari um, analizirati, če to poteka v anonimiziranem um, um, profilu. Torej, toliko o tem, eh, več podrobnosti pa kasneje. Hvala lepa. Uh, gospa Stevens, prosim. Hvala lepa, gospod predsedovoče, spoštovane kolegice in kolegi. Ne bom govorila dolgo. Zahvalila bi se poročevalki za pobudo za to razpravo. To je zelo pomembna razprava tudi zato, ker uh, se moramo te razprave lotiti mirno in uh, moramo upoštevati možnosti, priložnosti in tveganja. In Seveda moramo še naprej spodbujati inovacije in inovacijam ne smemo postavljati uvir. Veliki podatki so seveda zelo obsežen pojem, pod katerega spada marsikaj varstva podatkov je pomembna in ostaja pomembna tako za me kot za mojo politično skupino. Treba je najti dobro ravnotežje med zaščito podatkov po eni strani in pa med možnostmi za podjetja na drugi strani. Postavlja se mi tudi sledeče vprašanje, kje so meje obdelave podatkov in na to je omenil tudi kolega pred menoj, kako daleč smemo iti eh, z obdelavo podatkov in natančno katere podatke lahko obdelujemo, osebne podatke ali pa prav vse, kar dobimo v roke. Tudi tu je pomembno vprašanje, katere podatke bomo obdelovali, ali prav res vse, kar lahko dobimo in kdo bo potem to preverjal, kdo to nadzira. Ta razprava je pomembna oziroma v tej razpravi eh, so pomembne tudi nacionalne države, ki igrajo določeno vlogo, pa tudi Evropska unija v odnosu do velikih podjetij, kot so ne Twitter, Amazon, Google, Facebook. Ne vem, ali ste tudi vi to brali, ampak Facebook je pred kratkim uporabil neke vrste cenzuro. Po mojem mnenju to ni združljivo s svobodnim izražanjem mnenja. To pomeni, da se določeni podatki shranjujejo. In kako lahko hkrati jamčimo um, svobodno izražanje mnenja? Tudi to je treba upoštevati v tej razpravi o velikih podatkih in pa o obdelavi podatkov. Toliko z moje strani. Um, še naprej se bomo odeleževala te razprave. Veselim pa se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Lauristen. Hvala lepa. Rada bi povdarila to, kar je dejal že Jan. Namreč, da imamo zelo dobro podlago v splošni uredbi o zaščiti podatkov, o varstvu podatkov. In v razpravi o tem dokumentu smo že poskušali najti način, kako bi vzpostavili niz določb, s katerimi bi zaščitili zasebnost eh, in sicer na način, ki bi bil tehnološko neutralen. Kajti veliki podatki, to je pravzaprav metafora, kajti računalnik eh, danes dela celo vrsto drugih stvari, pa ga ne računa, pa ga še vedno kličemo računalnik. In pri teh velikih podatkih ne gre samo za to, da gre za veliko podatkov, gre za analizo, gre za analizo, to je nov svet. To je, kot bi primerjali analogni svet z digitalnim, to je nekaj posem drugega. In nismo specialisti v zvezi s tem, ne moramo eh, tega predvideti vnaprej. Mi pa smo specialisti eh, za človekove skrbi in pa za temeljne pravice. Zato ne bi smeli toliko razpravljati o tem, kako bi analizirali podatke, ampak o tem, kakšen bo izid kakšen, na kakšen način bi lahko uporabljali eh, eh, eh, rezultate analize podatkov in kako bi to lahko koristilo ljudem. In o tem smo že razpravljali, ko smo razpravljali o svežno o zasebnih oziroma o osebnih podatkih. Kaj so specifična vprašanja v zvezi z internetom stvari, v zvezi z analitiko uh, velikih podatkov? Uh, Torej, to predstavlja morda vrzel v, zve, v okviru naše uredbe o osebnih podatkih. Kajti ena plat eh, je, kako bodo to uporabljali, uporabljala eh, podjetja, druga plat pa so, kako bi eh, se lahko uporabljali naši osebni podatki se strani velikih podjetij moči, kar se tiče izrabe položaja moči. Imamo že dobre izkušnje in zelo pomembno je, da gremo v pravi smeri in da ne zapademo tehnološkim razpravam, kajti tehnološko razpravo bi morali voditi nekje drugot, ne tukaj. Hvala lepa. Rad bi dodal še eno stvar, preden predam besedo Anja Gomeš. Mislim, da smo vsi o tem nekaj prebrali in o tem razmišljali. Rad bi nekaj dodal. mislim, da je treba povdariti, da bo uredba o zaščiti osebnih podatkov še vedno um, ključnega pomena. In mislim, da se moramo držati strukture, kajti eksplozija interneta stvari se še ni zgodila. Tu smo pri začetku, ampak ni še prišlo do tega. Strinjam se, da bomo imeli od tega velike koristi, ampak dovolite eno misel. To zahteva morda tudi mnenje strokovnjakov. Kar se tiče spremembe paradigem v zvezi z zasebnimi podatki v internetu stvari. Čež, da gre tukaj za velika podjetja, ki bodo skranjevala ogromno zasebnih podatkov. Torej, zanima me, kakšn, do kakšne eh, spremembe eh, paradigem bo tukaj prišlo. Mislim, da to presega to, kar počnemo na internetu in to je povezano z velikimi zaskrbljenostmi v zvezi z zasebnostjo. Torej, prišlo bo do velikih sprememb. O tem je um, veliko zapisanega in mislim, da bi bilo vredno, da se to natančno pogledamo in treba je razmisliti tudi o, o, o eh, etičnih eh, posledicah a, eh, tega, torej, kako bodo velika podjetja uporabljala naše podatke. Torej, tukaj gre za zelo pomembno temo in ljudje bodo spremljali to poročilo. Če nihče drug ne želi besede, potem vam želim vse dobro pri tem poročilu na lasno pobudo in zelo se veselim eh, predstavitve osnutka. Torej, Ana, če želite še nekaj besed. Ja, eh, zahvalila bi se vsem za vaše prispevke. Povsem se strinjam z Janom Albrehtom in pa z drugimi, ki ste poudarili um, našo zakonodajo na področju zaščite uh, osebnih podatkov. Tukaj gre za to, da bi opredelili, kje smo. In uh, pri zaščiti, tukaj gre pravzaprav za to, da bi ukrepili zaščito podatkov. Gre za to, da bi zagotovili, da se ta zakonodaja tudi um, izvaja in sicer se strani podjetij, kajti to se ta hip že dogaja. Kajti um, podjetje si delijo um, ogromne podatkovne baze in sprejemajo poslovne odločitve in sicer na podlagi analize teh podatkov, ki jih zbirajo. pri tem pa uh, jih uh, uh, zaščita podatkov sploh ne zanima. In zato, torej, ko smo šli v ZDA, je bilo zanimivo to, da so vsi operaterji teh velikih podatkov dejali, da uh, so pravzaprav zadovoljni uh, um, za uvedbo eh, temi, teh, te zaščite osebnih podatkov. In to so cenili, eh, s tem so bili zadovoljni. Pravzaprav to ocenijo tudi podjetja, kajti ta uh, zakonski okvir prenaša tudi določeno stopno gotovosti in um, orientacije. In to je izziv, ki je pred nami. To se namreč dogaja. In Eh, ljudi, ljudem se niti ne sanja, da so se posredovali njihove informacije nekam. Naprimer, eh, ta primer iz Nemčije, ki ste ga omenili, povezava z eh, zavarovalnimi družbami. Kajti iz tega so nekateri lahko potegnili tudi podatke o težavah, o boleznih in tako naprej. Potem eh, pomislite na pametna energetska omrežja. Pomislite na to, kako osebni podatki se posredujejo podjetjem, ki potem med seboj si izmenjujejo te podatke. In kot je dejal Mario, gre tukaj za analize in za izsledke. Kaj naredijo iz tega? in ne bodimo naivni. Eh, to orodje ni eh, neutralno, algoritmi niso neutralni. Kajti, eh, in mladi v Kaliforniji so bili eksplicitni tudi glede tega. Potem pa še posledice na kibernetsko varnost, za kibernetsko varnost, če pomislimo na kritične infrastrukture. infrastrukture kaj bi bilo, če bi nekdo eh, dobil dostop eh, do eh, podatkov nekega pametnega mesta, naprimer. Torej, posledice so velikanske. To je torej velik projekt, to je velika naloga pred nami. in veselim se tudi eh, strokovnih prispevkov svojih kolegov. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa gremo na šesto in sedmo točko, gre za avtomatizirano izmenjavo podatkov o DNK na Danskem. E, torej tu gre za tako imenovane podatke PRIM in parlament e, ima samo svetovalno vlogo pri tem in naj poda svoje mnenje v okviru v tri, trih mesecih. Koordinatorji so se tudi odločili, da bodo to obravnavali s poenostavljenim postopkom. Torej gre pravzaprav za predstavitev in eh, predsednik oziroma predsedstvo sveta naj bi nam predstavilo to točko in eh, prosim, da smo čim krajši. Sveta očitno ni tu, tako da um, torej v tej veliki dvorani je pravzaprav tudi težko, eh, težko videti, kdo je tu in kdo ne. Se opravičujem, da nisem videl, da sveta ni. Ob uh, eh, 47. uri imamo glasovanje. Eh, torej zato bi lahko obravnavali osmo in deveto točko, ampak tudi ta točka je v pristojnosti sveta, ki ga ni. Ali kdo ve, kje je predsedstvo sveta? Hvala, gospod eh, predsednik, za to, da mi daste, eh, daste besedo. Želim um, nakratko ob, os, um, predstaviti Eh, ta sklep o izvajanju glede avtomatizirano izmenjavo podatkov on DNK na Danskem in o izmenjavi daktiloskopskih podatkov na Danskem. Torej gre za splošno določbo o varstvu podatkov iz šestega poglavja sklepa 2008 615 PNZ in In spoštovanje te določbe je pomembno za dovoljevanje izmenjave teh podatkov. Predvsem se to nanaša na daktiloskopske podatke. Generalni sekretarjat sveta je 19. augusta 2016 Torej je posredoval skl, eh, parlamentu osnutek sklepa v zvezi z Dansko. Eh, in, sit, in parlament naj bi v treh, trih mesecih odgovoril na to. Gre za boljšo čezmejno pol, policijsko sodelovanje, predvsem v boju proti terorizmu in um, čezmejnemu kriminalu. In če bo parlament podal svoje mnenje, se lahko začne izvajati ta izmenjava podatkov, tako da bomo lahko to ta izvedbeni sklep lahko brez nadaljnega odlašanja tudi sprijeli, ko bomo prijeli to mnenje parlamenta. Hvala. Kot sem rekel, so koordinatori se odločili, da bodo to obravnavali um, po 50. členu poenostavljeni postopek. Torej, glasovali bomo o tem poročilu. Sedaj pa lahko gremo na naslednji dve točki, 8 in 9, sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom Europol in 9, sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in, Evrop in Europolom. Predsedstvo sveta in Europol bosta poročala ti dve točki sta dva nova predloga sodelovanja med Europolom ter Ukrajino in Gruzijo. To sodelovanje eh, obsega tudi izmenjavo osebno, osebnih podatkov in zato se mora Libe ukvarjati s tem. Eh, ta Eh, ti sporazumi Evropola s tretjimi državami je pod tretjim stebrom, se pravi, parlament samo poda mnenje in svet eh, nam da eh, samo določen čas za pripravo tega mnenja, zato bomo ravnali po poenostavljenem postopku. Um, um, naslednje leto bo potem začela veljati noba uredba o delovanju Evropola in s tem se bodo zamenjali tudi postopki. Sedaj dobi ta besedo predstavnik predsedstva sveta in Evropola, ki nam bosta predstavila to sodelovanje. Najprej dobi besedo gospod Baran za slovaško predsedstvo in potem gospod Newman Evropole najprej, gospod Baranče je v dvorani. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala za to, da mi date priložnost, da predstavim eh, sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Evropolom in Ukrajino ter Evropolom in Gruzijo. Ker to ni prvi tak sporazum, vi poznate postopek, Evropol eh, prosi svet, da da dovoli podpis sporazuma o strateškem sodelovanju s tretjimi državami. Potem, ko bomo dobili mnenje parlamenta eh, in upravnega odbora, svet potem sprejme ta sporazum in dovoli Europolu, da to podpiše. Ukrajina je prioritetni partner v okviru evropske sosedske politike in eh, vzhodnega partnerstva. EU ima letna srečanja z Ukrajino na ravni predsednikov. Sedanja, sedanja zakonodajna pogodba je pridružitveni sporazum, eh, ki je zamenjal sporazum o partnerstvu in sodelovanju leta 2014. Pridružitveni sporazum je nova faza v razvoju odnosov med EU in Ukrajino, eh, pri čemer je cilj politična pridružitev in ekonomska integracija. Gre za skupne zaveze, za um, skrb za tesne odnose, ki temeljijo na skupnih vrednotah, na demokraciji, vladavini zakonov, dobrem upravljanju človekovih pravic in eh, eh, svobodi, temeljnih svoboščinah. In Europol in Ukrajina trenutno sodelujeta na osnovi strateškega sporazuma, ki je bil podpisan na vrhu EU-Ukrajina 2009. Eh, proces za sklenitev sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju se je začel 2011. Eh, potem se je začela reforma zakonodaje o varstvu podatkov. Ta dosije je bil zaključen julija 2014 in začel veljati januarja 2015. Upravni odbor je autoriziral direktor, direktorja Europola, da začne pogajanja z Ukrajino o sklenitvi operativnega sporazuma. Ta sporazum je pomemben tudi zato, ker je to ena od obveznosti v akcijskem načrtu za vizumsko liberalizacijo za Ukrajino sporazum med Europolom in Gruzijo, tudi to temelji na skupnih eh, vrednotah in podpori EU za mir in stabilnost v Gruziji in programu za politične in ekonomske reforme, ki naj omogočijo eh, politično, eh, družbeno in, družbeni in ekonomski razvoj junija 2014 sta EU in uh, Gruzija podpisali pridružitveni sporazum, ki je začel veljati julija 2016 in gre za poklabitev političnih in uh, gospodarskih odnosov med EU in Gruzijo. Z, pridru, z podpisom pridružitvenega sporazuma je Gruzija prevzela obveznosti na področju demokracije, pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, dobrega upravljanja, tržne ekonomije in trajnostnega razvoja. Razen tega, eh, sporazum zavezuje Gruzijo k eh, ambicioznih reformah na ključnih področjih, kot so varnostna politika, trgovina, gospodarsko okrivanje in upravlj, dobro upravljanje, ki omogoča potem nadaljno sodelovanje. Pridružitveni sporazum je rezultat eh, politike EU v okviru eh, sosedske, poli, eh, sosedske politike. Gruzija je ena od 16 partnerskih držav v tem programu. Gre za eh, varnost, za nadaljni razvoj širše EU in eh, sosedstva EU. 29. julija 2016 je upravni odbor podal pozitivno mnenje o osnutku sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom. Sedaj pa nam bo kolega z Europola um, navedel tudi še operativne razloge za oba sporazuma. Hvala, gospod predsednik. Ja, želimo poglobiti operativno sodelovanje z Ukrajino, ki že poteka v okviru strateškega sporazuma. Tu gre za ekonomski kriminal, za kriminal v zvezi z mamili um, in tudi druga področja. Um, eno področje, ki je pomembno, se nanaša na mobilno organizirane kriminalistične skupine. Tu izvajamo različne preiskave, ki se nanašajo na mobilni organizirani kriminal, torej gre predvsem za um, krajo vozil, za um, tatvine in tako naprej se, do sedaj je bilo to sodelovanje bilo omejeno na neosebne podatke. Če pa bo ta sporazum veljal, si bomo lahko izmenjali podatke ne samo o kaznivih dejanjih, temveč tudi o storilcih. Potem s Ukrajino. Ukrajina je tudi tranzitna država, ko govorimo o um, ilegalnih prestopih zelene meje in po našem um, Po naših informacijah so tudi državljani Ukrajin na metetih otapci ljudi v Evropsko unijo, pa še zadnje, vendar ne naj, najmanj pomembno. Um, strokovnjaki ukrajinske policije zelo um, dobro strokovno pomagajo pri razkrivanju organiziranega kriminala in imeli smo skupne preiskave EU, Ukrajina in tudi tu dobivamo kakovostne obveščevalne podatke. Kar zadeva Gruzijo, želimo izgraditi to sodelovanje z Gruzijo na osnovi tega operativnega sporazuma, na primer na področju terorizma, Gruzija se uporablja kot tranzitni no, območje za borce iz Kaukaške regije. Čečinski borci, na primer, eh, v konfliktno območje potujejo preko Turčije ali Azerbajdžana in gruzijske oblasti želijo deliti informacije o teh um, borcih IS z Europolom, ko bo sporazum veljal. Eh, v Kar zadeva Gruzijo, je seveda še več področji, ki so zanimive, zanimive za sodelovanje. Eno od teh področji je um, skupni boj z organi za pregon Gruzije proti organiziranemu krimi, kriminalu. Um, um, gre predvsem za torej Gruzici or, um, kontrolirajo deloma druge um, kriminalne združbe in več um, držav EU um, se sooča z velikimi težavami zaradi kaznivih dejanj, ki jih uh, povzročajo te um, kriminalne združbe iz podzemlja, kjer igra pomembno, igrajo pomembno vlogo akterije tudi iz Gruzije. In tu želimo tesno sodelovati z gruzijskimi kolegi. Hvala. Hvala obima. Gospa Gabriel. Žutijo tudi. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti komisiji in tudi predstavniku Evropala, da sta predstavila ta sporazum za strateško sodelovanje, torej najprej o Ukrajini in Evropolu. To je nekaj ključnega, kar krepi Eh, varnost eh, Evropske unije, zato je potrebna delitev informacij, potrebna je zaboj proti organiziranemu kriminalu in krim, terorizmu, ki sta čez mejnega značaja. Eh, potrebno je sodelovanje na področju izobraževanja, informiranja, potem pa liberalizacija vizumov med EU in Ukrajino. Vesela sem, da prehajamo v zaključno fazo eh, tega eh, sporazuma. Eh, tu koristi pač varnosti boju zopar korupcijo, organizirani kriminal, torej upam, da bo do tega prišlo kar se da hitro. Dvoje vprašanje imam najprej operativna razsežnost. Ali bi lahko izvedeli, kakšna so zagotovljena finančna sredstva za izvajanje sporazuma, kakšne stroške načrtujete, ali je to ustrezno tudi eh, vključeno v proračun za 2017, potem pa strategija, eh, kakšni bodo ukrepe, ki jih boste sprejeli za to, da bo ta sporazum vključen in da bo tudi služil približevanju EU eh, e in Ukrajine in Gruzije pri boju zoper terorizmu, pranju denarja in podobno. Hvala lepa. Hvala, gospa Gabriel, gospod Peters. Um, drugi pa ne dobijo besede. Gospod Peters, hvala. Gospod predsednik, najprej želim pohvaliti delo Europola in prispevek te pomembne agencije krepitvi našega skupnega odpora in odziva na vedno bolj sofisticirane oblike kriminala v Evropi. Vendar želim izkoristiti to priložnost tudi, da opozorim na problem glede na postopek v zvezi s sklenitvijo tega sporazuma. Nova uredba o Europolu bo začela veljati naslednje leto in daje parlamentu ključno vlogo pri nadzoru nad novimi operativnimi sporazumi med Europolom in tretjimi državami. In pogosto je to relevantno zaradi um, položaja na področju človekovih pravic in demokracije v teh državah. In sedaj izvemo o toliko novih pobudah, kratko pred začetkom uveljavitve novega, uh, nove uredbe o Europolu. Zato sprašujem, zakaj je vse tako nujno, ne razumemo te nujnosti. In če je možno, bi radi imeli odgovor na to zelo pomembno vprašanje. Pripravljeni smo konstruktivno sodelovati z Europolom in svetom, vendar eh, treba je počakati na rezultat trialoga um, oziroma rezultat trialoga je eh, nova uredba o Europolu in bolj pregleden postopek in nadzor v prihodnosti. Zato eh, še enkrat moje vprašanje, čemu ta nujnost? Hvala, gospod Peterson. Dobro je, da ste postavili res to temeljno vprašanje. Tudi vprašanja gospe Gabriel so zelo pomembna. In zato dajem besedo spet svetu in Europolu in jih ju prosim za odgovor. Dajem besedo predsedniku, eh, predstavniku Europola, kaj te gre bolj za operativne vidike in on um, bo to lažje razložil. Hvala. Kar zadeva prvo vprašanje, ali potrebujemo dodatna finančna sredstva za izvajanje. Oba sporazuma sta namenjena predvsem, da um, sprostite kanale za sodelovanje na področju um, tudi obveščevanja. Um, torej, da imamo varne linije za ta prenos informacij in seveda nekaj tisoč evrov za dodatno opremo v, uradu za, v uradih za računalnike in tako naprej. Ampak e, E, ta sporazum o strateškem sodelovanju med Ukrajino, z Ukrajino je že takšen, da ni e, so potrebna bistvena vlaganja, tudi kar zadeva Gruzijo, so finančna sredstva, ki jih potrebujemo za izvajanja, takšna, da niso um, tako bistvenega pomena. Um, potem um, Eh, eh, torej pranje denarja in eh, tiho tapljanje z ljudmi. To bo trgovina z ljudmi, s tem se bomo seveda še posebej ukvarjali. Drugo vprašanje, bolj politično. Um, jaz sem um, sodeloval pri razpravah o uredbi Europol, o Europolu in želim, opozoriti vse poslanke in poslance na to, da nova uredba Evropskemu parlamentu daje eh, možnosti za politični nadzor in to je tudi dobrodošlo, vendar jemlje možnost Evropolu, da sprejme prava, prave mednarodne sporazume. In to je velika sprememba. Torej, take prave sporazume z nedržavami EU in to bo potem sklepala komisija. Eh, torej, tako deloma izgub, bomo izgubili svojo operativno um, uh, z, pristojnost. Ampak to ni razlog za to, da smo zdaj predložili te tri sporazume, temveč razlog je ta, da so pogajanja potekala zelo do, že zelo dolgo in da je enostavno sedaj čas, da zaključimo ta proces, ki je zelo dolg, ki je trajal skoraj dve leti, oziroma je trajal dve leti in to je sedaj zadnji mesec, ko se um, ta postopek lahko še zakonito zaključi. In upam, da sem s tem tudi razložil. No, odgovorili ste, ne vem, ali so poslanke in poslanci res zadovoljni s tem. to razpravo. Bomo nadaljevali, ko bo gospa Gabriel pripravila osnutek eh, poročila. Gre predvsem tudi za odgovornost, ki jo je omenila gospa Gabriel. Torej, eh, ta točka, ki je še zelo pomembna za naš odbor, nas, eh, o tem bomo razpravljali tudi. Potem, sredi oktober, do sredine oktobra, bo gospa Gabriel pripravila osnutek poročila. Hvala za potrpležljivost. Ob 17.14 bomo začeli z glasovanjem, tako da imamo sedaj eno minuto časa, preden bomo začeli z glasovanjem. colleagues, we just have two simple votes, so if you don't have... Imamo samo dva kratka eh, eh, glasovanja. Če nimate eh, kartic, lahko tudi dvignete roko in tako pokažete, kako glasujete. Prosim, da se usedete. Gospod Kojelo, vi ste vedno pripravljeni, ampak niso vsi pripravljeni. Including many of your colleagues, if you would like... Tudi mnogi izmed vaših kolegov na vaši levici niso pripravljeni. Torej, drage kolegice in kolegi, ste pripravljeni. Če nimate kartice, lahko pač z roko pokažete. Gospa Kenge bo za SND z roko glasovala. Eh, je, gospa Gabriel, ste tudi pozabili? Gospa Gabriel, resno? Ok, I, you know, he's wishing... No, mislil sem, da ste nekaj rekli simbolično lahko uporabite roko. Dobro, gospa Kenge in gospa Gabriel bosta uh, glasovali uh, z dvigom roke. Še kdo ne? Prvo glasovanje. Osnutek resolucije o sporazumu eh, torej, eh, za Europol, se pravi gre za sporazum o strateškem sodelovanju med Ministrstvom za javno varnost Ljudske republike Kitajske in uh, Europolom. Samo eno gla končno glasovanje glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 30 za, 6 proti, 5 vzdržanih. Potem pa čestitam sam sebi, glede tega, tega še nikoli nisem naredil. Eh, vem pa, zakaj gre. Eh, potem eh, osnutek poročila, gre za seznam tretjih držav, katerih državljani mora biti pri prehodu zonalnih meja, imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Tu se nanašamo na Ukrajino. E, poročevalka je Marija Gabriel. Najprej predlog spremembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Predlog spremembe 2. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremem besedem glasujemo. Konec glasovanja. Savrnjeno. E, uvodne izjave. Predlog spremem bes štiri. Kdo je za? E, oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Savrnjeno. Predlog spremem B5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa eh, glasujemo o besedilu spremenjeni obliki. Glasujemo. Konec glasovanja. 38 eh, za, 4 proti, eno zdržan sprejeto. Potem pa... Eh, kolegice in kolegi, eh, glasujemo o začetku medinstitucionalnih pogajanj in o sestavi pogajalske skupine. Potrebujemo apsolutno večino odborov Libe v skladu z členom 73.2. Glasujemo. Konec glasovanja. 38 za, 5 proti, nič vzdržanih. Čestitke. In na seznamu vidite tudi seznam pogajalske ekipe. Hvala lepa poročevalki in kolegicam in kolegom ter gostom v dvorani. In to je delegacija za Ukrajino. Gospa eh, Gabriel želi povedati nekaj besed. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Želim povedati samo tri stvari. Zahvaljujem se vsem kolegom za močno podporo. Danes eh, pošiljamo jasno sporočilo, sporočilo podpore oblastem in eh, prebivalstvu Ukrajine. To je okrepitev našega partnerstva. Pozivam svet naj hitro pripravi svoje stališče za to, da začnemo z medinstitucionalnimi pogajanji, kar se da hitro. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gabriel. Eh, svet je prav gotovo slišal vaše stališče. Hvala lepa tudi eh, kolegom iz Ukrajine. sorry colleagues, I have to do point 12, which is any... E, ja, še točka 12. E, razno, se upravičujem. Nič. 29. septembra je naslednji sestanek in s tem zaključujem ta sestanek. Hvala. Pozdravite.